Good afternoon. Kolegice in kolegi. Dobro dan vsem, ki ste prisotni. Najprej bomo sprejeli dnevni red, ugovorov ni, torej bomo dnevni red sprejeli. Hvala. Sprejeti moramo tudi zapisnike sej ki so potekale med 25. septembrom in 19. oktobrom. Če komentarjev ali pripomp ni, bodo zapisniki sprejeti. Hvala. Sporočil nimam danes. Zdaj pa četrta točka, poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku. tri pogajanja tečejo in prišli smo do rezultata. Videli smo beli dim, če uporabim papeško metaforo. Tri trialoge smo uspešno zaključili, najprej kar zadeva IRFS 9 in prehodni dogovori v zvezi s tem. 25. oktober smo imeli trialog, kakor veste, je šlo za pospešenje postopek v okviru svežnja crr, crrd. Politični dogovor smo dosegli v trialogu na osnovi naslednjega kompromisa. Uporabili bomo besedilo sveta kot osnovo, po drugi strani pa bomo odpravili prak za dinamične elemente z 20 odstotkov na nič odstotkov bomo to spremenili. Večjih razlik pri drugih stvareh ni bilo, 20. in 21. novembra bo odbor to obravnaval. To je zelo pomembno, zato ker bodo nove računovodske določbe začele veljati 1. januarja in imeli bomo dovolj časa, da bo stekel postopek postopnega uvajanja. Zdaj bo ta računovodski okvir bolj zahteven. Drugi trilog gre za hierarhijo upnikov. Stališči parlamenta in sveta sta bili blizu, zaradi tega smo dogovor dosegli 25. oktobra na prvem trialogu. Po tehničnem delu je pogajalska skupina 31. oktobra dobila končno besedilo. Parlament je zagotovil, da bodo države članice imele na voljo kratko časovnico, prav tako smo dosegli veliko pri drugih elementih, kar zadeva upete izpeljane finančne instrumente in tudi v zvezi z drugimi določbami, kar zadeva prednostno obravnavo vlagateljev in tako naprej. Prav tako smo dosegli dogovor po več trialogih v zvezi z Junkerjevim načrtom FC2. dve vprašanje sta bili še odprti. Po eni strani je šlo za upravljanje in po drugi strani za financiranje. Po zadnjem trialogu o tem nismo govorili, zato ker svet ni sprejel našega stališča, ampak mislim, da smo na koncu dosegli dober kompromis. In mislim, da smo dosegli dogovor, ki je v skladu s tem, za kar smo se dogovorili na prejšnjem trialogu. To so res dobre novice, kajti revidirana uredba bo začela veljati zgodaj leta 2018, tako bomo vlagateljem zagotovili gotovost. Poskrbeli bomo za nadaljevanje naložbenega načrta in po drugi strani bomo izboljšali mehanizme delovanja in to bo omogočalo boljšo mobilizacijo naložb po Evropski uniji. Seveda, trialog o hierarhiji je zelo pomemben, kajti to je orodje, ki omogoča oblikovanje rezerve za dolg, za katerega odgovarjajo upniki in Parlament bo zdaj imel dovolj časa, da doseže želene rezultate, po drugi strani pa bomo lahko prispevali tudi k vsebini zakonodaje, tako da bo to v skladu z mandatom, ki smo ga podelili v okviru glasovanja v tem odboru. Dobro, zdaj pa peta točka. Gre za sprejetje osnutka za razpored sej odbora Ekon v letu 2018. V dosjejih. Boste našli koledar, sprejeli so ga koordinatorji 26. oktobra. Če komentarjev in ali ugovorov ne bo, bo ob koncu današnje seje ta osnutek sprejet. Prav. Zdaj pa šesta točka, na našem dnevnem redu gre za letno poročilo o finančnih dejavnostih EIB ali Evropske investicijske banke. Poročevalec, tokrat gre za mnenje, zato ker kolobarimo z odborom za proračun. Tokrat je pristojni odbor odbor za proračun, mi pa bomo podali mnenje poročevalec tokrat je Ludek Niedermayer. Danes bomo govorili o predlogih sprememb. 104 predloge sprememb smo dobili in gospod poročevalec, izvolite. Hvala lepa, časa za razpravo ni veliko, upam, da bomo vseeno imeli dovolj časa za vse. Kakor ste povedali, gospod eh, predsednik, gre za mnenje Pristojni odbor je odbor za proračun. Ester je poročevalka in naše mnenje ne sme biti daljše od 1500 znakov. Dobro je, da imamo kar nekaj dobrih predlogov sprememb, ki bodo obogatili naše besedilo, več kot 100 jih je in pri teh bomo poskusili poiskati tiste najboljše, na osnovi katerih bi lahko pripravili kompromise. 16 kompromisov bomo predstavili jutri na srečanju poročevalcev v senci, poleg tega pa bomo poskusili dobiti podporo tudi za nekatere posamezne predloge sprememb. Želim izpostaviti določene elemente, ki jih želimo ohraniti v poročilu, to so ključne opaske. Namreč Podariti želimo, da naj EIB posreduje tam, kjer trg ne uspeva, prav tako pa moramo podpreti ključna področja gospodarske politike EU, naprimer raziskave, razvoj, trajnostna zelena rast, podpiranje dostopa do financiranja, še posebej za MSP-je, naprimer. V poročilu želimo povdariti tudi to, da moramo čimprej pojasniti, kakšen bo učinek izstopa Združenega kraljestva iz Unije za EIB. Prav tako moramo omeniti davčno agendo Ekona in parlamenta. V zadnjih dneh smo videli, da je to zelo pomembno vprašanje. Prav tako izpostavljamo pomen razkrivanja končnih lasnikov, preprečevanje davčnih goljufij, izogibanje davkom in pranja denarja. Vse to bi lahko povezali z nekaterimi klienti EIB. Prav tako podarjamo, da je zelo pomembno konsolidirati zunani mandat za posojila in druge politike. Prav tako moramo zagotoviti ustrezno financiranje za razvoj gospodarstev, ki so v našem interesu, naprimer Ukrajino imam tukaj v mislih. Veselim se že srečanja s poročevalci v senci, veselim se dela z vami, upam, da bomo dobili dobre kompromise in da boste podprli tudi nekatere predloge sprememb. Hvala. Hvala lepa. Hvala poročevalec. Zdaj pa poročevalci v senci. Gospod Ratondo, socialisti, izvolite. Prija, empezar. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Niedermayerju za njegovo delo. Samo na hitro sem uspel pregledati besedilo. Um, to je bilo predloženo tudi za sestanek vrčevalcev v senci jutri. Um, zdi se mi, da je gospod Luder, Niedermayer sprejel eh, številne predloge sprememb naše skupine. Obljubil se bom na naše predloge sprememb. Najprej podariti želimo makroekonomski učinek eh, dela Evropske investicijske banke. Mislim, da je pomembno spomniti na to, da je napoved učinka EIB 2,25 eh, odstotka BDP-ja Evropske unije in pa ustanovitev več kot dveh milijonov delovnih mest. Takšen bo makroekonomski vpliv eh, dejavnosti EIB-ja. Eh, istočasno se strinjamo z poročevalci. Evropska investicijska banka ima še vedno proticiklično funkcijo obseg naložb ni dosegel um, stopnje iz časa izpred krize, izpred um, začetko, začetka krize. Uh, zato je pomembno, da EIB ponudi tudi spodbude za rast in uh, spodbuditi mora povpraševanje. Vložili smo tudi predlog sprememb v zvezi z potrebo po pojasnilih v zvezi z mandati, ki se poročevalcu zdijo odvečni. Tukaj ni spostavil nobenega izmed eh, mandatov, eh, zato smo mi predlagali, da bi ta del besedila črtali. Še naprej mislimo, da bi morala EIB biti pomembna pri našem zunanjem delovanju. Evropska unija je izredno pomembna na področju razvojnega sodelovanja in to je javna banka, ki bi morala služiti tudi namenu razvoja strinjamo s tem, da bi morala EIB imeti analitično funkcijo. To ni samo finančna institucija, ampak to je banka, ki lahko ponudi veliko znanja, dobrih praks in lahko dobro sodeluje s strokovnjaki Evropske komisije. Potem povdarili smo tudi to, da bi morala EIB okrepiti svoje dejavnosti na področju okolja in bioekonomije. Tukaj uh, je poročevalec deloma upošteval naše predloge sprememb. Ko gre za gospodarsko dejavnost, je na kocki predvsem tehnološka prihodnost Evropske unije. ZDA e ne smejo pomembno prihiteti Evropske unije na tem področju. No, eh, nadalje pa bi želel podati še nekatere predloge spremem, recimo v povezavi z eh, spodbudo majhnim in srednje velikim podjetjem. Eh, to bi morali posebej omeniti v zvezi z dejavnostmi EIB-a, omeniti bi morali projekte, ki so namenjeni ustvarjanju delovnih mest, o tem povdariti moramo to, da Brexit ne sme predstavljati zmanjšanja kapitala EIB-a, potem podariti je treba vlogo banke v boju proti korupciji in pa davčnim goljufijam. Eh, tukaj gre za alarmantne razmere, ko gre za davčne goljufije. Eh, vsi smo bili protagonisti dela, ki ga je parlament opravil v zvezi z panamskimi dokumenti in tudi Evropska resijska banka bi v zvezi s tem morala okrepiti svojo vlogo. Potem podarjamo pomen kulturnih industrij, to je lahko pomemben, pomemben cilj naložb Evropske resijske banke. Eh, potem eh, govorimo tudi o tem, da bi se morala banka bolj povezati z državljani. Um, torej državljani bi morali na bolj direkten način dostopati do virov EIB-ja, eh, prav tako pa eh, kritiziramo imenovanje predsednika EIB brez eh, sodelovanja Evropskega parlamenta. Potem predlagali bi, da bi dobičke Evropske visijske banke v določenih primerjih lahko uplačali v Evropski proračun, kar se tiče prispevkov evropskih držav, eh, pa eh, predlagamo, da teh prispevkov ne bi prišteli k eh, proračunskim primankljajem teh držav. Skratka, pripričan sem, da nam bo po jutrišnjem sestanku poročevalcev v Sinci uspelo dobiti kar najbolj soglasno mnenje našega odbora. Hvala. EKR. Nima poročevalcev v senci v dvorani, tudi Alde ne. Zeleni nimajo nikogor, tudi Guje ne. A, zeleni, moli Scott Cato. Hvala lepa, gospod predsednik. Se upravičujem, um, da ne bom prisotna na srečanju poročevalcev v senci. Imamo konferenco nekje druge ampak poslala bom svoje stališče, zato da boste vedeli, kaj poskušamo doseči. Na začetku želim povedati, da sem zelo vesela, da je vključenih ali sprejetih veliko predlogov sprememb, ki smo jih predlagali mi, prav tako so kompromisi dobri, nekaj jih bomo podprli. Kolegice in kolegi se strinjajo, da je EIB pomembna institucija, ki lahko zagotovi naložbe, s katerimi lahko izboljšamo družbo po vsej Evropski uniji. Povdarjam, da je zelo pomembno, da to priložnost izkoristimo. Da izkoristimo priložnost v odboru in med poročevalci v senci, zato da spodbudimo naložbe, ki lahko koristijo ljudem. Vlagati moramo v projekte, ki bodo konkretno pomagali državljanjem EU. In nekateri projekti ne privabljajo zasebnega denarja, zato lahko nadomestimo to vrzel, ki je nastala zaradi desetih let premajhnih javnih naložb mi pa izpostavljamo nekaj pomembnih področji. E EIB ali EFSI je instrument na strani povpraševanja oziroma ponudbe. S tem ne bomo rešili problema povpraševanja. To še vedno povzroča težave podjetjem in MSP-jem na kontinentu. Vsi skupaj moramo prevzeti odgovornost za pametne fiskalne ukrepe, zato da bodo podjetja spet imela zaupanje, da jih podpirajo. In ne strinjamo se s trditvijo, da je fiskalna stabilnost predpogoj za stabilno in trajnostno gospodarsko rast. V predlogu spremembe 43 izpostavljamo, da je povezava dejansko lahko nasprotna. Besedilo se ne nanaša na fiskalno politiko in v zvezi s tem verjetno ne bomo prišli do skupne rešitve. Skupine se ne strinjajo glede tega, zato predlagam, da to besedilo preprosto črtamo. Prav tako upamo, da boste upoštevali naslednje komentarje. Referenca na cilj ene stopinje in pol in postopno opuščanje fosilnih goriv. To omenjamo v. 59. predlogu spremembe. Po mojem bi bilo dobro, če bi, nam, če bi nas pri tem podprli. Znanstveniki pravijo, da se bližamo trem stopinjam in leto smo videli veliko orkano, največ v zgodovini, zato je zdaj priložnost, da res začnemo ukrepati. Kar zadeva Brexit, treba je izpostaviti, da je Združeno kraljestvo sicer upravičeno do naložb, dokler bo članica EU, ampak zato morajo biti sprejeti določeni pogoji in po izstopu morajo te pogoje še vedno spoštovati ali pa denar vrniti. Poročevalci v senci bi morali upoštevati tudi predloga sprememb 103 in 104, kar zadeva žvižgače in Evropsko javno toživstvo. Lepo bi bilo, če bi to vključili v kompromise. In še predlog spremembe o enakosti med spoloma v upravi EIB lahko bi poskrbeli, da bo organ dejansko deloval učinkovito v interesu vseh državljanov. Ta predlog spremembe je zelo pomemben, kajti vidimo, da se prav zdaj govori o nadlegovanju in preko tega o odnosih med moškimi in ženskami v javni sferi. Zadovoljni smo z dosjejem. Nažalost, jutri ne bomo prisotni, ampak upamo, da boste naše predloge sprememb upoštevali. Poslali vam bomo podroben seznam, zato da bo vse skupaj še bolj jasno in upamo, da bodo poročevalci in poročevalci v senci na koncu dobili uravnoteženo besedilo. Hvala. Hvala lepa. Nihče več ne prosi za besedo. Prav. Potem pa dobi besedo poročevalec. Hvala lepa za vaše komentarje. Hvala obema poročevalcema v senci. Poskusili bomo najti dobre kompromise in tudi pri nekaterih posameznih predlogih sprememb bomo poskusili dobiti dovolj podpore in upajmo, da bomo jutrišnje srečanje zaključili z dobrimi rezultati. Hvala. Hvala lepa. Časovnica je naslednja. V Ekonu bomo glasovali 20. novembra. Perfect time. According to our agenda, we move to point 7. Prehajamo na naslednjo točko, točko 7. Imamo razpravo o dveh predlogih. Gre za CCTB, skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb in CCCTB, torej skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb. To obravnavamo kot svežen. Zdaj obravnavamo predloge sprememb. Predlogov sprememb imamo za CCTB, to je poročilo TANG 59 jih je vložil poročevalec, 301 predlog spremembe pa imamo za poročilo CCC. Teh B, 30 jih je vložil poročevalec gospod Lamasuro. Kakor vemo, je to zelo pomemben del zakonodaje in pričakujemo da bo svet naši poročili upošteval, kajti končnega rezultata sicer še ne poznamo, ampak to bi nam lahko zagotovilo koristen način za reševanje problema obdavčevanja digitalnih podjetij. Gre zato da ne bi ostali samo pri načelu, da obdavčimo dobiček. Hvala obema poročevalcema za njuno delo. Najprej torej Paul Tang. Sedem minut. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, in hvala za predloge sprememb in prispevke. Res v velik užitek mi je bilo vse to prebrati. Predloge sprememb obravnavamo pravočasno, kaj ti včeraj smo izvedeli več o, o rajskih dokumentih. Videli smo, da bogati drugače plačujejo davke kot mi. Videli pa smo tudi, kakšen je bil predlog republikancev v Ameriki, da bi rešili problem davkov v ZDA, davek od dohodkov pravnih oseb naj bi skrčili z 35 na 20 odstotkov. Vprašanje je, kako se bomo odzvali mi. Mi se lahko odzovemo z evropskim davčnim sistemom. Ta odgovor bi lahko bil dober. Tudi zato, ker to gre v skladu z načelom enotnega obdavčevanja. Trenutno se lahko podjetja odločijo, kje bodo uknjižila dobičke. No, s tem predlogom, s predlogom obdavčevanja na ravni skupnosti, pa pomeni, da so države tiste, ki odločajo, kakšna je osnova za obdavčevanje in s tem bi lahko preprečili davčno načrtovanje. V 94. predlogu spremembe je zapisano, da bi bilo dobro, če bi to načelo obravnavali na globalni ravni. No, jaz pa mislim, da če bomo mi sprejeli tak pristop skupaj z američani in švicari, potem bomo mi prevzeli vodilno vlogo in na koncu bomo res dobili priložnost, da bomo na globalni ravni odločali o tem, kje prihaja dobiček in kako se to obdavči. S tem bomo spremenili tudi naravo davčne konkurence. Kako sem dejal, bi s tem lahko preprečili priložnosti za davčno načrtevanje. In iz predlogu spremem vidim, da nekatere skupine razmišljajo drugače v zvezi z davčno konkurenco. Levica, vključno z mojo skupino, je pripravila zamisel o minimalni davčni stopni, drugi pa povdarjajo, da moramo zagotoviti možnost, da vsaka država določi svojo davčno stopnjo. No, pogrešam pa predloge Emanuela Makrona, ki govorijo o nekem razponu minimalne in maksimalne davčne stopnje. V predlogih sprememb se veliko omenja digitalno kako bi obdavčili Google in Facebook, naprimer, Alan Lamasurs in jaz sva že vključila delo OECD-ja v svoje predloge, od Markaras v predlogu spremembe 87 in tudi predlog spremembe Ferber 142 vključuje to. Ferber meni, da bi morali vključiti koncept virtualnega podjetja. Mislim, da bi morali to sprejeti. Van den Kendelare, naprimer, predlog spremembe 59 ali Žuli 266 in še nekateri drugi predlogi spremembe govorijo o tem, da bi imeli odbitek za trajnost. Tudi o tem bi lahko govorili, ko bomo imeli zasedanje poročevalcev v senci. Izpostaviti pa želim še en predlog spremembe, namreč, če želimo izvajati evropski davčni sistem, morajo davčni organi sodelovati. Imeli naj bi sistem za reševanje sporov, naprimer, prav tako pa bi morali imeti obvezno izmenjavo davčnih podatkov. To je prav gotovo dobra zamisel potem pa še predlogi sprememb izvirnega predloga, vidim, da obstaja podpora, da bi prak znižali, če je to dober sistem, zakaj ne bi to veljalo za več podjetij, za podjetja, ki imajo manj prometa od 750 milijonov evrov, naprimer Bernd Luke želi prak zmanjšati v roku petih let. Markus Ferber pa predlaga, da bi to zmanjšali v desetih letih. Predlogi so različni, ampak smer je enaka. Prak naj bi bil nižji. Gre tudi za predlog za omenjevanje možnosti odbitka obresti. To bi lahko spremljali. Gre za zanimiv predlog, ampak mislim, da ne bi smeli kar tako vreči puške v koruzu tukaj. Trenutno imamo sistem za obdavčevanje dav, davkov oziroma obdavčevanje pravnih oseb. In če podpiramo unijo kapitalskih trgov, ne moramo imeti obeh teh elementov. Mislim, da bi morali enako obravnavati dolg in kapital. Poleg tega pa ima odbijanje obresti pomankljivost in sicer to izkrivlja delovanje normalnih podjetij, ki posojajo za ulaganje. Dobro, to je razprava, ki jo lahko imamo kasneje. Na koncu pa želim izpostaviti še nekaj. Super odbitek za raziskave in razvoj. Ferber v predlogu spremembe 147 govori o davčni olajšavi v višini 10 odstotkov. Eva želi, želi to omejiti na delovne stroške. Tukaj sem pozitivno naravnan v zvezi s tem. Mislim, da potrebujemo najprej jasno definicijo raziskav in razvoja. Posvečati se moramo stroškom, ki so namenjeni delavcem v raziskavah in razvoju. Oni so tisti, ki skrbijo za napredek. Hvala za predloge sprememb. Mislim, da to res dobro odraža naše razprave. Z Alanom Lamasurjem sva bila že v veliko prestolnicah, turneja še ni konec. Povabili so naj jo med drugim še v Romunijo in na Irsko, to me je presenetilo, ampak eh, mislim, da bo zanimivo. Mislim pa, da bi to lahko vplivalo na razpravo v svetu, zato da res prevzamemo vodilno vlogo, kar zadeva obdačevanje pravnih oseb. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa poročevalec za CCCTB, Alan Lamasu. Euh, euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot je povedal Pol, že več tednov tesno sodelujemo. Poskušamo upoštevati čim več komentarjev nacionalnih parlamentov in seveda tudi vlad. In uh, Pol je že povedal, kje vse sva potovala. Rad bi se zahvalil vsem kolegom in kolegicam, ki so uložili predloge spremembe na to besedilo. Kar se tiče te fiskalne teme, se moramo zavedati, da je to izjemno aktualna tema, kako smo slišali parlament nažalost ne more ponopravno sodelovati pri odločitvah. Pripravljamo mnenje in kot eh, vemo, svet ministrov ne upošteva vedno mnen parlamenta pri teh temah. Naša naloga torej je, da zagotovimo, da bo moral svet ministrov eh, temeljito analizirati določena temeljna vprašanja, Eh, ki se porajajo pri tem eh, dvojnem projektu. Imamo eh, tri cilje. Prvič prek CCCTB želimo končati fiskalno vojno med nami. Davčna konkurenca je privedla v, zadnji, v zadnjih letih do prave pravcate vojne med različnimi jurisdikcijami, različnimi državami. Eh, Evropska komisija in OECD sta naredila eh, veliko za to, da bi eh, končali to vojno in mi moramo iti še en korak dlje. Drugi cilj je ta, da uskladimo definicijo davčne osnove za pravne osebe v Uniji. Usklajevanje je cilj sam po sebi. In pred 20 leti je 15 držav članic Evropske unije naredilo korak v tej uh, Eh, smeri. Poskušati moramo zagotoviti enoten eh, davčni prostor v tem enotnem ekonomskem in finančnem eh, prostoru. Prostor za vsa podjetja, ki v njem delujejo. Uskladiti in poenostaviti moramo delo podjetjem v naših državah. To počnejo držav, v Združenih državah Amerike poskušati moramo eh, rešiti tudi vprašanje digitalnega gospodarstva, digitalnih platform. Več idej eh, je bilo danih na mizo, naprimer imamo eh, pobudo trenutne francoske vlade, kar se tiče posrednega obdavčenja in poskušamo prek tega besedila izboljšati tudi eh, reševanje eh, vprašanj digitalnega gospodarstva in digitalnih platform. Poleg tega eh, je treba povedati, da ta sistem eh, ne velja zgolj za velika podjetja, ampak za vsa podjetja. S tem zagotavlja enake pogoje za vse in olajšuje delo davčnim organom. obe besedili je treba izvajati istočasno in eh, to je prav tako eh, zelo pomembna ugotovitev, še posebej, ko beremo nekatere predloge spremembe. Predlagamo tudi, da dopolnimo eh, kriterije, ki veljajo za uporabo teh določb za digitalne platforme predvidevamo še en uh, kazalnik, tretji kazalnik in predlagamo tudi sklad za uh, nadomestila. Nekatere države bodo namreč prek tega sistema izgubile, druge bodo pridobile. In eh, zato želimo s pomočjo ustreznega sklada uh, Eh, počasi eh, zapolniti te vrzeli. Zavedamo pa se tudi težavnosti časovnega obdobja za izvajanje eh, potrebne fleksibilnosti. To je pomembno za davčne organe, ki bodo uh, Eh, tisti, ki bodo izvajali eh, določbe. Gre za zelo kompleksne teme in mislim, da moramo biti realistični, kar se tiče časovnega obdobja za izvajanje. Predlagal bom tudi zavrnitev eh, predlogov spremembe, ki zavračajo cilje te direktive. Nočemo, da to velja zgolj za nekaj trebodetja, nočemo, da ta sistem ni zavezojoč sam sem proti uh, omejitvam, zgornjim omejitvam, bodi si bomo pokrili zgolj nekatera podjetja s tem, bodi si bomo nekatera podjetja, velika podjetja, naprimer, kaznovali in uh, mislim, da to ni smiselno. Veliko predlogov spremembe se nanaša na definicijo skupine in eh, na odnose med eh, tistimi znotraj določene skupine in sam si želim več informacij v zvezi s tem. Nekateri predlogi so zelo tehnični in mislim, da si jih moramo natančneje pogledati in eh, na to sem seveda pripravljen. Odprt pa sem tudi eh, do predlogov spremembe, ki se nanašajo na nadomestila in ponderiranje različnih nadomestil, kar se tiče naprimer geografske porazdelitve uh, za davčno osnovo. Nekateri kolegi so predstavili zanimive ideje uh, formul, to si lahko prav tako pogledamo, na to uh, oblikovanje kompaktnih pravil, eh, jasnih pravil. Uh, ocena učinka, mehanizmi eh, za nadomestila, vse to se mi zdi eh, prav tako zanimivo in eh, podpiram tudi tiste predloge spremembe, ki se nanašajo na to, da gre za pristojnosti držav članic, seveda, to piše tudi v pogodbah in na, tem, na tej osnovi delamo. Hvala, gospod predsednik hvala tudi tistim, ki ste želeli še okrepiti naše besedilo. Much, um... Hvala obim vprašalcem. Sedaj pa bomo slišali poročevalce v senci. Najprej Marko Sverber, naš podpredsednik. Hvala lepa. Seveda je vprašanje obdavčevanja na mednarodni ravni danes še zelo aktualno, ampak v luči panamskih dokumentov in rajskih dokumentov je pomembno, da uh, imamo tukaj ustrezne informacije, mehanizmi so pravzaprav v obeh primerih eh, podobni, tako da mislim, da smo tukaj eh, že precej napredovali pri analizi teh uh, mehanizmov. No, kar se tiče Monsak Fonseke in pa tega novega podjetja, ki je dalo na razpolago vse te informacije, lahko pričakujemo, da bo takšnih razkriti v prihodnosti še več. Ampak to samo kot eh, uvod. Na podlagi vsega tega obstaja jasna potreba potem, da imamo poenoteno davčno osnovo, TB pomeni tax base in to je treba upoštevati. Potem pa je drugi korak, konsolidacija, na ta korak bi se pravzaprav morali osredotočiti. Zato, Paul, moram čisto odkrito povedati, da eh, to, da kot parlament predlagamo minimalne davčne stopnje tega, v svetu prav gotovo ne bo požel eh, veliko navdušenja. Mi pač nimamo pristojnosti na tem področju, zato moramo biti tukaj eh, previdni. Moram povedati, da me skrbi predvsem eh, pomankanje informacij v zvezi z davčnimi dohodki. Nacionalno gledano smo skušali uh, dobiti nekaj informacije o tem, kako bi ta predlog eh, vplival na um, ehm, dobičko obdavčevanja informacije, o tem so res skromne. In glede na to negotovost, se mi zdi, da bi morali delovati previdneje, zlasti, ko gre za ta dva velika svežnja, ki sta omenjena v uh, predlogu komisije, odbitki za razvoj raziskave in pa uh, prostovoljni prispevek za rast in investicije. Kar se tiče odbitka za rast, za raziskave in razvoj, moram podariti, da prihajam iz države, ki, kjer imamo podjetja, ki izpolnjujejo ta cilj 3 odstotkov, ne, da bi ob tem imeli predvideno to možnost odbitka. Naši davčni uh, organi pravijo, da uh, pravzaprav v Nemčiji to bi imelo omejen učinek, saj podjetja potem tudi ne bi več prispevala za raziskave in razvoj. Po drugi strani pa bi v državi, eh, kjer bi uvedli takšen odbitek, eh, morda ne obstajajo raziskave in razvoj v takšnih eh, obsegih. Zato smo predlagali, da bi morda imeli nekakšen dobropis za raziskave in razvoj. Na ta način bi lahko pomagali majhnim in srednje velikim podjetjem, ki morda še nimajo velikih dobičkov, eh, ne pa da predvidimo odbitke samo za tista velika podjetja, ki morda nekoliko investirajo v raziskave, v raziskave in razvoj. Eh, ob tem pa seveda imajo takšna majhna in srednja velika podjetja zaradi tega lahko tudi izgube. Potem, eh, seveda je naš cilj eh, spodbuditi financiranje kapitalskih trgov. Ne vem pa, če je možno to doseči z eh, davčnim pravom. Ni mi jasno, če je predlog komisije takšen, da lahko tukaj ponudi pravi odgovore. Enostavnejši vzvod za dosego tega cilja je, da to, da bi še naprej omejili odbitek na področju obresti. Jaz sem vložil nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem in s tem bi pravzaprav uh, um, povečali atraktivnost uh, notranjega kapitala v primerjavi z tujim kapitalom. No, sam sem vodil delegacijo obiska mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu, predviden je bil tudi pogovor z OECD, ampak ta pogovor je bil uh, odpovedan, nismo ga mo mogli potem nadoknaditi ob drugem terminu, to se mi zdi obžalovanja vredno. No, potem pa še tema digitalnega gospodarstva, tudi to je odločilnega pomena, tukaj bi lahko naredili veliko, ob tem pa moramo seveda paziti tudi na to, da bo to mednarodno gledano usklajeno. Zato je treba najprej poskrbeti za definicijo digitalne gospodarske enote. To načrtuje tudi OECD. Tudi iz tega vzroka bi bilo srečanje za OECD zelo koristno. Dobro bi bilo, če bi. Eh, morda povabili predstavnike tega pomembnega organa v naš odbor. To bi bilo zelo pomembno za ta dosije. Dobili smo kar nekaj pobud držav članic z tako imenovanim. Eh, Ermittlung äußerst schwierig ist. Das sind durchaus Instrumente. Reorganization tax. Eh, kako torej ustrezno porazdeliti dobičke in pa izgube? Uh, Um, tukaj obstajajo različne pobude, razmisliti pa moramo predvsem o tem, kako uh, bi poskrbeli za vse evropsko definicijo uh, digitalne gospodarske enote. To bi lahko potem more biti uredili tudi za definicijo OECD-ja. Um, ehm, na ta način bi lahko bili nekakšen zgled v Evropski uniji, kajti to je eno izmed najpomembnejših odprtih vprašanj, s katerimi smo danes soočeni. Zato bi se morali biti eh, sposobni dogovoriti o tem, da bi Evropska unija lahko morda tukaj prevzela vodilno ulogo. Eh, seveda pa bi bilo treba vse skupaj uskladiti tudi za definicijami in dogovori v okviru OECD-a. Eh, toliko z moje strani, veselim se nadaljnega dela, upam, da bomo na koncu uspeli doseči uravnotežen kompromis ki bo omogočil tudi nadaljna pogajanja v svetu. Eh, to je pravzaprav eh, najpomembnejše pri vsem skupaj. Mi lahko eh, predložimo super vzorč, vzorno rešitev, ampak lahko se zgodi, da svet tega sploh ne bo upošteval. Tako da, če želimo imeti določen vpliv v svetu, potem moramo biti predvsem realistični. Thank you. Hvala lepa. Naslednja Hugh Baye v imenu SD. For seven minutes. Merci, monsieur le président. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik, kot je dejal kolega. Se danes pogovarjamo o davčni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb. Bolje se bomo lahko borili proti izogibanju davkom in uh, na to bomo ugotovili, kaj lahko naredimo v, eh, v prihodnosti. Ta boj seveda še ni končan. Imeli smo LuxLeaks, imeli smo panamske dokumente, o tem smo glasovali tudi nedolgo tega in sedaj imamo rajske dokumente, ki spet izpostavljajo nemoralne, v nekaterih primerjih nezakonite uh, davčne eh, dejavnosti uh, velikih podjetij in uh, najbogatejših uh, na svetu. konsolidirana skupna davčna osnova je nekaj, kar eh, bo izboljšala eh, kar bo izboljšalo situacijo, zato ker eh, bo davek zaračunal tam, kjer nastane dodana vrednost, kjer nastane dohodek. Marsikaj smo že povedali, tako da se sam ne bom eh, ponavljal, eh, komentiral pa bi nekatere predloge spremembe prvič nekateri člani oziroma članice eh, tega odbora zavračajo cilje te direktive. Mislim, da je to eh, napačna smeritev. Eh, mislim, da je ta direktiva nujna, če želimo poenostaviti življenja podjetij, ki temeljijo oziroma delajo v različnih državah, članicah Evropske unije. To je dobro tudi za boj proti izogibanju davkom, tako da ne razumem tistih, ki zavračajo to direktivo večina podpira uh, obeh poročili in mislim, da je to uh, pomembno. Mislim, da potrebujemo celovito uh, rešitev. Skupna davčna osnova brez konsolidirane davčne osnove ne bo delovala in mislim, da sta ti dve temi med sabo tesno povezani. Kolega Ferber je že uh, dejal in tudi sam se strinjam, da uh, Eh, moramo poskušati rešiti vse eh, izzive digitalnega gospodarstva. Eh, posodobiti moramo določbe v Evropi in to pomeni, da moramo poštevati tudi mobilnost kapitala, kot smo slišali. Moj četrti komentar pa se nanaša na mehanizme. Evropska komisija je v tem predlogu vključila Eh, mehanizme, ki so eh, namenjeni favoriziranju eh, investicij. Po drugi strani pa izpostavljajo tudi financiranje prek zadolževanja in to je lahko problematično za številna podjetja. Ti predlogi so zanimivi, ampak moramo jih natančno analizirati. Nočemo namreč odpreti novih ran, novih vrzeli, ker želimo zapolniti stare vrzeli mislim, da moramo narediti korak naprej tudi v eh, razpravi eh, o eh, zgornjih omejitvah oziroma spodnjih omejitvah ter stopnjah davkov. Vse multinacionalke bi morale biti pokrite s tem besedilom, ne vem, zakaj razlikovati med večjimi in manjšimi, ker s tem ne bomo zagotovili enakih pogojev za vse. V to verjamem sam. Uh, in verjamem tudi, da mora Evropska unija ostati kredibilna in učinkovita in ravno zato eh, moramo pokriti eh, vse. Vsi smo izvoljeni, vsi smo odgovorni voljivcem in nihče v dvorani eh, ne more pojasniti državljanom, zakaj neko podjetje, ki plačuje skoraj nične davke, ne bo zajeto v te mehanizme. Mi ti, mislim, da moramo sprejeti jasne odločitve v zvezi s tem. Imamo podjetja, ki eh, imajo 500 milijonov evrov letnega prometa in naj ne bi bila eh, zajeta v eh, te mehanizme in to je nespremljivo. Predlagamo eh, minimum 18 eh, odstotkov eh, in to bi veljalo za vsa podjetja še nekaj bi povedal v zvezi s kontekstom, eh, v katerem razpravljamo eh, o tem eh, v zvezi s svetom. Predlog iz leta 2011 je bil blokiran, države se niso mogli zediniti in so blokirale predlog o skupni konsolidirani davčni osnovi in videli smo, kako slaba je bila ta odločitev. Upam resnično, da bo parlament v veliki meri podprl to besedilo, da ga bomo potrdili, izglasovali in zato še enkrat eh, pozivam oba eh, poročevalca, da spremeta eh, takšno besedilo oziroma takšni besedili, ki jo bo parlament podprl in ki jim bo na to prisluhnil svet. E hvala, sedaj pa v imenu EKR Sander Lunes. Hvala, hvala lepa. Jaz sem bil eden izmed tistih poslancev, ki je podpisal uh, eh, amantma o tem, da bi bilo treba predlog zavreči. Naj povem, zakaj. Cilj CCTB, CCTB je sicer plemenit cilj, ampak mislim, da bi lahko to dosegli z drugačnimi sredstvi, ki bi, bili bolj sorazm, eh, ki bi bila bolj sorazmerna. Mislim, da gre pri tem predlogu za omejitev suverenosti držav članic, to bi Evropski uniji in državam članicam tudi preprečilo fiskalno konkurenčnost. In izguba fiskalne avtonomnosti bi prizadela predvsem majhne države članice. To bi pravzaprav prizadelo srčiko Evropske unije in sicer gre za konkurenčnost. To je to, zaradi česar smo odlični, zaradi česar smo konkurenčni. Eh, ravno zato, ker imamo to konkurenčnost med tretjami, med državami članicami. No, eh, večkrat sem tudi povedal, da menim, da ni pravično, da lahko multinacionalke z agresivnim davčnim načrtovanjem nižajo davčno osnovo in predstavljajo svoje dobičke, izbirajo boljša, dav, boljšne davčne jurisdikcije. In če to primerjate z MSP, oni nimajo te možnosti in morajo plačati polno ceno. To ni pravično, tako da tukaj se načeloma strinjamo s tem, da bi morali plačati davke tam, kjer je dobiček ustvarjen. Zato smo sprejeli skupek ukrepov na nacionalni ravni, zato da bi bili davčni sistemi enostavnejši, bolj pregledni, tudi na mednarodni ravni. E, imeli smo recimo ukrepe e, BEPS, to je okvir. E, OECD-ja, ki ga sedaj uh, izvajajo tudi države članice. Strinjamo se s tem, da bi bili smiselni nekateri ukrepi eh, OECD, ki neposredno vplivajo na notranji trg, vse to je za pozdraviti. No, ampak menim pa, da komisija, pravzaprav je jasno, da, komisij, da komisija sedaj meni, da ti eh, revolucionarni mednarodni dogodki niso dovolj. Komisija želi narediti več. Mislim, da bi morali harmonizirati davčne osnove na evropski ravni in da bi morali potem um, distribuirati dobičke. Sedaj ima vsaka država članica možnost določati svojo davčno osnovo. Če berete to poročilo, pa postane jasno, da poročevalec Tank uh, eh, uh, eh, pravi, da, bi, mm, da še vedno obstaja vrzel za tekmovanje med podjetji, ko gre za obdavčevanje dohodka pravnih uh, oseb. Uh, in da bi zato morali vse skupaj harmonizirati. Ja vem, da številni sanjajo o davčni harmonizaciji, ampak postavlja se vprašanje, ali bo zaradi tega Evropska unija bolj močna. Eh, če govorimo o poseganju soverenost držav članic, ko gre za davke, dodačovanje podjetij, kaj bo potem naslednji okoljski davki, socialna varnost in tako naprej in tako naprej. Ta predlog temeli na ideji, da bi morali poenotiti politike na evropski ravni, zato da bi imeli močen notranji trg. In jaz se s tem ne strinjam. Jaz se s tem sploh ne strinjam. Mislim, da je konkurenčnost dobra stvar, ki jo moramo pozdraviti in spodbujati. Mišel Dožon, nekdani direktor službe TAX v komisiji, je leta 2014 rekel, da je ena izmed največjih tragedij evropskega kontinenta to, da imamo toliko fiskalne konkurenčnosti davčna stopnja podjetij je pravzaprav padla na, dva, na 25 v letu 2014 eh, iz 36 odstotkov na 25 odstotkov. To bi naj bila nekakšna tragedija. Jaz moram spet povdariti, da se s tem ne strinjam. Fiskalna konkurenčnost tako in tako niža davke in meni se to ne zdi nobena drama. Mislim, da je to dobra stvar. Uh, To je dobro za naložbenike, za gospodarstva, za plačila in za, potro, za plače in za potrošnike. In če se še globje spustimo v vprašanje konkurenčnosti, to pomeni, da lahko uh, državljani v Evropski uniji glasujejo za svojimi nogami. Če jim nekje ni všeč, lahko gredo drugam. Videli smo, videli smo kaj se je zgodilo v. Franciji z visoko davčno stopnjo, ki jo je uvedel predsednik Hollond. Eh, takrat so francozi enostavno odšli, odšli so recimo v London. Eh, v nekem trenutku jih je bilo tam celo več kot recimo v Štrasburu ali pa v Nantu. In vse to zaradi davčnih politik eh, nekdanjega predsednika Hollonda. Mislim, da predsednik Macron uh, Eh, sedaj eh, sprejema dobre ukrepe. Eh, v Franciji znižal je visoko davčno stopnjo podjetij, to bo pomagalo gospodarstvu, to bo ustavilo beg možganov in ta davčna konkurenčnost pravzaprav spet krepi Francijo. Nekaterim ljudem to morda ni všeč, ampak. Uh, jaz sem mnenja, da je konkurenčnost nekaj dobrega. No, naj bolj pa me moti to, da bo ta izguba soverenosti škodovala predvsem majhnim, majhnim državam članicam, recimo Belgiji, pa tudi nizozemski državi poročevalca bo to škodovalo, tudi recimo Irski. Te male države bodo trpele. Zakaj? Zato, ker imajo velike države članice že tako ali tako večji trg in imajo gospodarstvo obsega. Imajo vse te priložnosti, ki jih majhne države nimajo. Zato morajo biti države, majhne države pametne, morajo biti privlačne in to jim lahko omogoči ravno njihova davčna politika. Predvsem v evroobmočju, ki nam ne omogoča, da se recimo igramo z eh, valutami. Potrebujemo pametno davčno politiko, zato da ostajamo konkurenčni. Naj zaključim mislim, da ne potrebujemo eh, CCTB in pa CCCTB, potrebujemo več ukrepov za to, da se bomo lahko eh, spopadali z prekomernim agresivnim davčnim načrtovanjem. To že počnemo v okviru OECD in to nam daje ta mednarodni vidik, kajti prej so ljudje glasovali za svojimi nogami uh, v Evropski uniji, odšli so v Združeno kraljestvo ali pa drugam. Če bomo sedaj to sprejeli, pa bodo pač ljudje odšli drugam izven Evropske unije. Uh, In uh, nekdo mi mora potem pojasniti, kako naj bo Evropska unija močnejša, če bomo podjetja odrinili v ZDA. Tako, eh, ja, res je, da je to za temi jurisdikcijami nekoliko bolj zapleteno. Ja, če ima določena uh, jurisdikcija možnost uh, višati davke, potem to za ta predlog tako ni problematično. Gospod Ježek za skupino Alde. Ja, zanima me, kako bodo ljudje glasovali svojimi nogami, ko se bo zgodil Brexit. Ampak dobro. Zahvaljujem se poročevalcem za njuno delo. Povdaril bi pomen uh, CCTB in pa CCCTB za naš notranji trg in pa pomen uh, za reformo našega davčnega sistema. Tudi naše zaveze iz odbora PANA dokazujejo uh, potrebo po boju proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in pa izogibanju davkom. Ta dosje je um, tisti element, ki nam manjka v našem pravnem arsenalu za boj proti izogibanju davkom. Davčna konsolidacija mora ostati bistven element v tej pobudi in sam sem to povdaril tudi v mojih predlogih sprememb No, na koncu je sicer možno, da se bo konsolidacija zgodila šele v, drugem, v drugi fazi tega mehanizma in zato bomo potrebovali tudi ustrezen mehanizem reševanja sporov, kajti ta sistem ne bo pokril vseh podjetij. No, eh, naslednji predlog spremembe se nanaša na obdavčevanje digitalnega sektorja tukaj moramo ponovno določiti definicijo sedeža, zato da bomo lahko eh, sprejeli tudi digitalno razsežnost. Trenutna definicija namreč pravi, da davčne stopnje jurisdikcije veljajo samo, če ima tam neko podjetje fizično prisotnost. No, predvsem pa se mi zdi, da, da se mi zdi tvegano, da tukaj na Pač, da tukaj načenjamo vprašanje minimalne davčne osnove. Vemo, kako problematično je to v nekaterih državah članicah in države članice bodo zaradi tega nasprotovali temu predlogu. Jasno je treba povedati, da ne gre za harmonizacijo davčnih osnov, samo potem bo ta sistem deloval. Sam bom vložil nekaj predlogov sprememb v tem smislu. Potem vložili smo tudi nekaj predlogov sprememb, zato bomo lahko okrepili določbo v zvezi z izmenjavanjem informacij o davčnih vprašanjih. To je izredno pomembna točka za našo skupino. No, ne na zadnje smo pa vložili še nekaj predlogov sprememb v zvezi z obsegom in pa vključitvijo majhnih in srednje velikih podjetij. Pozvali smo komisijo, naj pripravi oceno učinka Ehm, predloga na majhna in srednja velika podjetja. Tukaj je treba pač pretehtati eh, prednost in, prednosti in pa slabosti ehm, zavezujoče narave, mora biti na zavezujoče narave takšnega sistema. Eva Žoli. Eva Žoli. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Od začetka tega mandata parlamenta smo doživeli že tri velike škandale, ki se nanašajo na multinacionalke. In novinarjem bi rada odgovorila, da Evropska unija razume to problematiko in da dela na zakonodajnih aktih, ki bodo rešili to težavo. Uh, da torej multinacionalke ne plačujejo davkov, ki bi jih eh, morale. Pripravlja tudi eh, CCCTB. Pomembno je, da obe direktivi obravnavamo istočasno. Če bomo govorili zgolj o skupni davčni osnovi, eh, potem skupna konsolidirana davčna osnova nikoli ne bo videla luči dneva pomembno je torej, da obe direktivi obravnavamo sočasno in da začneta veljati uh, istočasno uh, leta 2020, kot predlagata naša poročevalca. Seveda se bojimo takšnega rezultata, kot smo ga doživeli ob zadnjem poskusu, da bo torej svet eh, blokiral predloge, tako kot jih je v preteklosti ne Luksemburg, ne Irska, ne Nizozemska eh, morda ne bodo želele podpreti tega eh, predloga. In zato sem pripravila predlog spremembe, da, ki eh, poziva komisijo, da v tem primeru uporabi eh, član, eh, eh člen čujem, 116 in eh, prejde v postopek soodločanja, kjer velja eh, navadna večina pri glasovanju. Še ena možnost, ki se jo zavedata tudi poročevalca, je, da zahtevamo okrepljeno sodelovanje in da omogočimo eh, tistim, ki želijo narediti korak naprej, da to tudi naredijo in da torej ne eh, sklepajo takšnih eh, neustreznih bilateralnih sporazumov. Uskladiti je treba tudi računovodska pravila za izračun eh, obdavčljivih davčnih osnov in eh, tudi v tej smeri sem pripravila nekaj predlogov spremembe. Menim, da je pomembno tudi, da eh, razpravljamo o davčni stopni. V nasprotnem primeru se bomo ponovno znašli v vojni, ne med osnovami, ampak med stopnjami. Predlagam 20 odstotno eh, davčno stopnjo. Del te stopnje pa bi lahko uporabili za financiranje Evropske unije. Pomembno je tudi, da lahko obdavčimo digitalno gospodarstvo. Vsi vemo, kakšna je trenutna eh, situacija. Google, lahko ima 700 zaposlenih, 10 eh, tisoč kvadratnih metrov eh, prostorov in tako naprej v Franciji, eh, obene pa pravijo, da tam nimajo domicila. Imeti moramo sta, stalni. Um, virtualni domicil za digitalno gospodarstvo in tako eh, lahko razrešimo vprašanje digitalnega gospodarstva in obdavčenja. Eh, rešiti moramo to vprašanje poslovnega modela eh, podjetij v digitalnem gospodarstvu. Upoštevati moramo dohodek, ki nastane zaradi zbiranja eh, podatkov ali pa zaradi števila uporabnikov iz določene države na določeni platformi. O vsem tem se moramo pogovarjati in upam, da bomo našli eh, kompromise, ki so eh, pametni in izvedljivi. Kar se tiče uh, uh, vprašanja dožničnih instrumentov in lastnega kapitala, kot to predlaga komisija. Uh, mislim, da njihov predlog ni najboljši, da bi torej uh, upoštevali takšen sistem, kot ga ima trenutno Belgija, ampak bi bilo bolje, po mojem mnenju, da omejimo trajanje uh, zmanjšanja uh, davka in uh, tudi v tej smeri sem pripravila predlog spremembe imamo uh, dobre primere, dobre prakse, študije, uh, ki smo jo pripravili v skupini zelenih, uh, gre za skupino Veolia. In uh, tam uh, lahko najdemo uh, primere, ki uh, izpostavljajo uh, to problematiko. Na to še uh, stroški za uh, raziskave in razvoj. Mislim, da bi morali izključiti finančni sektor, tako da davkoplačevalci ne bodo plačevali za razvoj uh, novih toksičnih instrumentov. Vsi lahko vidimo, kaj je naprimer BNP pridobila eh, na ta način. Mislim, da moramo uh, spodbujati inovacije uh, prek uh, subvencij, ki jih zagotavljajo vlade. Upam, da bomo skupaj s poročevalcema, poročevalci v senci, našli kompromise, glede na to, kako aktualna in nujna je to tema. Ne smemo več tolerirati uh, trenutne situacije, sploh eh, ko vidimo, kaj vse se dogaja z rajskimi dokumenti. Vse to je zakonito, ampak ne upošteva uh, duha zakonodaje. Hvala. Naslednja Marko Vali. Come alcuni dei colleghi eh, hanno già detto prima di me, anch'io. Eh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot so nekateri kolegi že povedali, po škandalu v zvezi z rajskimi dokumenti moramo hitro ukrepati tudi v zvezi s to pobudo. Vsi opazujejo, kako so politiki, podjetja, posamezniki upleteni v to nepravičnost. Zato moramo ukrepati hitro. Komisijo pozivam naj kar najhitreje pripravi seznam nekooperativnih jurisdikcij. Tako imenovani črni seznam. Tudi nekatere države članice imajo še vedno nekatere nemoralne davčne prakse kar se tiče predlogov, cenimo delo poročevalcev v senci, predvsem predloge sprememb, ki so namenjeni krepitvi pravil v zvezi z CCCTB, ki so namenjeni temu, da bi odpravili vrzeli in pa druge. Um, poljubne možnosti. No menimo pa, da ta predlog ne predstavlja prave konsolidacije osnove. Še vedno obstajajo razlike, ko gre za eh, nacionalno raven. V letu, eno leto po uvedbi tega predloga bi morali vse skupaj pregledati, revidirati in poskrbeti za bolj učinkovit izračun konsolidacije uh, davčne osnove uh, podjetij. Je pa pomembno, da svežen kar najhitreje sprejmemo in da oba predloga sprejmemo istočasno. predloga ne smemo razvodeniti, ne strinjamo se z prehodnim obdobjem za eh, kompenzacijo za izgube. To bi imelo kontraproduktivni učinek. Kar se tiče izvajanja in pragov, predlagamo um, referenčno vsoto 50 milijonov letnega prometa, na, eh, letnega prometa um, ne razumemo tega praga 750 milijonov evrov, ki ga je predlagala komisija. To bi predstavljalo samo 10 odstotkov multinacionalk. 50 milijonov evrov je prag, ki bi vključil več multinacionalk in pa manj majhnih in velikih podjetij. In to je v skladu za podatke, ki smo jih dobili iz držav članic. Kar se tiče izvajanja, je bistvenega pomena, da obdavčimo vsa podjetja v Evropski uniji, tudi digitalna, se pravi ne samo tista, ki imajo stalni sedež v Evropski uniji. In uh, predlagamo tudi črtanje odbitkov. To omogoča manipulacije in to ustvarja probleme, uh, s katerimi smo se seznanili v delu odbora TAX. To lahko predstavlja probleme, če imamo prekomerne uh, Eh, davčne koncesije za raziskave in razvoj. To bi pravzaprav morali spodbujati z javnimi investicijami, eh, tako da ne bi imeli vrzeli za podjetja, ki bi se na ta način lahko izognili plačilu davkov. Kar se tiče tretjih držav, govorili smo o transfernih cenah. tudi za dobičke v tojini bi morali, eh, tudi dobičke v tojini bi morali obdavčiti. Pravzaprav bi komisija morala predložiti nov zakonodajni predlog, kjer bi imeli eh, nekakšno primerjalno analizo. Eh, no, mislim vseeno, da so poročevalci v Senci opravili dobro delo. Gledal sem si predloge sprememb zelenih in guje strinjam se za večino teh predlogov sprememb, mislim, da smo na pravi poti in prav gotovo bomo lahko tukaj dobro pravili to delo. Uh, hvala. Sedaj dajem besedo Liv Pirnik, poročevalki vsence od skupine Alde. Dragi kolegi, hvala lepa za vaše predloge spremem, predlaga prebrala sem jih z velikim zanimanjem. Najprej želim tistim, ki so še vedno skeptični od tega predloga, povedati, da sta ta dva predloga edini način za pravično in učinkovito obdavčevanje podjetij. To ne bo vzelo državam članicam možnosti, da tekmujejo na področju uh, davčnih osnov. Davčna konkurenčnost bo še vedno možna vsakršen predlog eh, minimalne in maksimalne davčne stopnje eh, bi morali podkrepiti z dokazi, da eh, ta sistem še vedno omogoča konkurenčnost. No, nikomor pa ni v interesu, da imamo nepravično davčno konkurenčnost. Davčne, nizke davčne osnove morajo biti predvsem um, um plot učinkovitega dela vlad. Uh, no, uh, mislim, da bodo ta, ta predloga um, tudi povečala atraktivnost naložb v infrastrukturo, uh, tako da, ko gre za dolgoročne odločitve o investicijah, bo Evropska unija tako postala bolj atraktivna destinacija upoštevajoče vse to, moram povedati, da se strinjam z eh, odstranjevanjem pragov, z, strinjam se z enotnim sistemom za vse, ampak moramo se vprašati, ali nam bo to omogočilo doseči cilje tega predloga. Nisem prepričana, da bo temu tako. Ko gre za majhna cena velika podjetja, odvisno od eh, regije ali države, eh, mislim, da tukaj potrebujemo bolj prikrojen pristop. Uh, Poleg tega bi tukaj potrebovali visoko stopnjo prožnosti. Zato, da bi poskrbeli za prožnost pri CCTB, eh, pa bi pomenilo, da bi morali k predlogu dodati celo vrsto izjem in s tem bi to postalo božično drevesce, ki ne bi bilo več pregledno in učinkovito. Tako da nam ostane možnost nižanja pragov. O tem lahko razmislimo samo, če bo to sorazmerno. Vprašati se torej moramo, koliko kolikšni meri bi morali znižati prak, zato da bi povečali obseg davčne osnove, ki jo želimo zaobjeti tukaj. Upam, da nam bo tukaj uspelo doseči kompromis. Predlogo pa še vedno pogrešam dvoje. Najprej eh, izvedljiva zaščita držav članic v primeru hudih davčnih izgub in pa drugič učinkovit mehanizem za reševanje sporov za reševanje sporov med, držav člani, med državami članicami. Za rešitev prvega problema poročevalca predlaga ta sklad za nadomestila. Mislim, da to ni najbolj primerno orodje in poročevalce sprašujem naslednje. Kako lahko zagotovimo, da nadomestila za izgube, za, za nadomestilo davčnih izgub, uh, kako bomo poskrbeli za to, da bo to veljalo samo za CCCTB. In kako bomo to izračunali? Tukaj bi lahko prišlo do sporov med državami članicami. A, zato pozivam tudi k ustreznemu mehanizmu reševanja sporov. To je lahko edina zaščita pred negativnimi učinki. A, No, eh, če želimo predlog eh, prilagoditi 21. stoletju, moramo upoštevati tudi eh, digitalni vidik. Pozdravljam predloge komisije v zvezi s tem, ampak potrebujemo predvsem otepljiv predlog v zvezi s tem, kako bi lahko to form, dobili kredibilno formulo in to kar najhitreje. Ampak ob tem ne smemo ustvarjati novih vrzeli. In na zadnje bi želela podariti še to, da bi morala oba sistema začeti veljati istočasno, če želimo, da bi ta sistema dosegla svoje cilje. Uh, now... Najlepša hvala. Prišli smo do konca seznamo poročevalcev v senci, sedaj pa prosta razprava. Za besedo je prosil gospod Höckmark. Izvolite, beseda je vaša. Če pa želi še kdo drug eh, besedo, jo bo prav tako dobil gospod Hayes. Prav, tudi vi ste na seznamu. Dvignite roko, če želite besedo. Izvolite, Gunnar. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj se navežem na vaše razmisleke o MSP-jih. In eh, to je težava, ki jo vidimo. Eh, zagonska podjetja in nova tehnološka podjetja eh, potujejo v tujino, ko so majhna, zato ker potrebujejo širši kapitalski trg in eh, to je treba na nek način razrešiti v Evropi, potrebujejo pa tudi boljše priložnosti, najboljše priložnosti za razvoj in preživetje. Podobno velja za uh, velika podjetja. To vpliva na majhna podjetja, zato ker živijo v nekakšni simbiozi in razvijajo se sočasno sam uh, menim, da je predlog komisije predlog, ki krši načelo subsidijarnosti. To je izpostavila cela vrsta nacionalnih parlamentov. Davki so v nacionalni pristojnosti. Sam bi lahko podprl, naprimer, krepitev sodelovanja, tako kot to počnemo v okviru OECD-a in drugih mednarodnih struktur in po mojem mnenju bi bilo bolje zagotoviti tudi visoko raven preglednosti. Ampak, ko se na to spuščamo v podrobnosti eh, sestave davčnih sistemov v posameznih držav, državah članicah, posegamo v nacionalne pristojnosti. In to ni ravno preprosto, zato ker eh, so ti različni davčni sistemi odraz različnih potreb eh, za financiranje javnega sektorja v posameznih državah članicah. Nekatere države članice imajo visoke davčne stopnje in sam trpim zaradi ene od teh. Druge države pa imajo niže davčne stopnje. Po drugi strani pa tiste z višjimi davki zagotavljajo tudi višjo stopnjo javnih storitev in na ta način privabljajo ljudi k sebi, vsaj tako verjamemo. Bolje delujoča infrastruktura ali pa boljše financiranje raziskav in znanosti je prav tako dobra stvar. Financiranje pač poteka na različnih ravneh, ampak različne eh, države imajo različne trge dela, različne eh, sklope industrije. Ne moremo imeti enega sistema, ki bi deloval posod enako. to je problematika, o kateri morajo še bolj poglobljeno razmišljati, razmišljati poročevalci v senci in oba poročevalca. Razmišljati je treba eh, o novih rešitvah tako na evropski in globalni ravni. S tem se strinjam, kar se tiče digitalnega gospodarstva. Ampak eh, digitalno gospodarstvo ne deluje enako kot eh, stara industrija. Kje je vrednost v tej uh, digitalni verigi? Uh, v Kaliforniji ali na Kitajskem ali pa v trgovinah, kjer uživamo te storitve, v Amsterdamu, v raziskovalnih laboratorijih, kje nastaja vrednost, kje je ta vrednost. To ni tako preprosto vprašanje. In naslednje bi rad izpostavil. Če bomo tukaj naredili napako, bomo eh, škodili priložnosti za Evropo, da eh, sodeluje v digitalnem gospodarstvu in eh, težko bomo prevzeli vajeti od eh, tistih, ki so trenutno eh, na vodilnem položaju. Zato sem rahlo skeptičen. Zahvaljujem se poročevalcem v senci in poročevalcem za njihovo delo, ampak z mojega vidika so se zadeve s tem še malce zapletle. In to zato, ker, gospod predsednik, je resnični svet zelo zapleten. In zato sem začel z navezavo na vaš razmislek. Hvala. Da, resnični svet je vedno zelo zapleten, ampak težko je uh, optimalno definirati trenutno uh, situacijo. Ni optimalna, ampak je suboptimalna. In ravno zato potrebujemo rešitve, s katerimi bomo izboljšali uh, situacijo. In ustrezno orodje za zagotavljanje. Uh, enakovredne konkurenčnosti, pravične konkurenčnosti je eno od takšnih orodij, eh, ki nam lahko pomaga. Mislim, da je to tisto eh, izredno orodje, po mojem mnenju, ne nekaj, kar bi morali vedno uporabljati, ampak eh, to je razprava, ki trenutno poteka. Naslednji je gospod Hayes. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil obima poročevalcema za. Eh, njuno delo pri tem težkem, težavnem dosjeju. Vem, da so mnenja deljena v tem eh, odboru. Eh, tudi Evropska družba razpravlja o teh stvarih. Vsi želijo, da velika in majhna podjetja plačujejo ustrezne davke, vsi želimo, uh, več, želimo več preglednosti na tem področju, želimo uh, Eh, manj agresivnega davčnega črzovanja, želimo si eh, sodobnega delovanja družbe. Vprašanje pa je, kako doseči ta cilj in to je kleč. Gospod predsednik, resnično menim, da so naložbe v Evropo, neposredne naložbe v Evropo z vseh koncev in krajev eh, sveta povezane z doslednostjo podjetja, majhna in velika, še posebej velika, želijo vlagati v Evropo, če vidijo, da obstaja davčna struktura, ki je dosledna, se izvaja in je pregledna. To pomeni, da mora biti efektivna davčna stopnja čim bliže dejanski davčni stopnji. In ko si pogledamo eh, situacijo v Evropski uniji, je resničnost pač ta, da imajo različne države različno politiko zaradi različnih eh, gospodarstev in različnega razvoja. Sam prihajam iz države, ki je bila država, ki je temeljila na kmetijstvu do 60. let prejšnjega stoletja. Ampak na to eh, se je naša usmeritev, usmeritev našega gospodarstva spremenila. Osredotočili smo se na eh, izvoz, na finance in tako naprej. Bil sem v vladi tekom eh, finančne krize eh, na Irskem in takrat eh, je bilo veliko protiska na nas za to, da bi spremenili politiko, ampak menili smo, da je najboljši način, da zagotovimo naložbe ta, da zagotovimo dosledno, pregledno davčno stopnjo. In točno to se je tudi zgodilo. Davki za eh, pravne osebe so se v zadnjih šestih letih eh, skoraj da podvojili, zato, ker je to posledica eh, agende BEPS OECD. Ne gre za spremembo smeritve našega gospodarstva, gre za ta projekt. Zakaj dobimo več od podjetij? Zato, ker smo večino agresivnega davčnega načrtovanja uh, rešili pod okriljem OECD-a. In mislim, da je to najboljši način reševanja te problematike, če jo želimo resno rešiti. Tako kot gospod Hukvark, eh, tudi sam menim, da je davčna politika v pristojnosti suverenih držav, eh, demokratičnih držav. To je dobro, konkurenčnost je dobra in zagotavljanje naložb v Evropi, tekmovanje eh, med državami, eh, je nekaj, kar zagotavlja učinkovitost, ni to neka uh, dirka do dna. Gre za privabljanje eh, kapitala in o tem se bomo seveda pogovarjali, o tem bo tekla razprava, je pa to popolnoma dobro eh, z vidika še posebej manjših držav članic, kjer družba morda ni popolnoma industrializirana, gre za države, ki morajo na nek način na novo izumiti svoje gospodarstvo. Za razliko od držav, ki imajo ogromne domače trge, to za majhne države ne velja. Te države se morajo osredotočiti na izvoz in že po definiciji so tako bolj prilagodljive in eh, laže prilagodijo svoj eh, gospodarski model, glede na to, kaj se dogaja v svetu eh, investicij. Mislim, da je davčna konkurenčnost dobra, sam eh, nimam nekih ideoloških prepričanj v nasprotju s tem. Eh, mislim, da je treba reševati tudi globalne izzive. Še nekaj bi povedal eh, ob koncu svojega prispevka. V to razpravo se spuščamo, brez da bi razumeli potencijalne negativne učinke na davčno osovo posameznih držav članic. To ni razumen predlog. No, kljub temu, kaj, kar ljudje pravijo, če zdaj bi imeli eh, nadomestila, arbitražo in tako naprej. Zdi se, da je to nekakšni, eh, nekakšen socializem eh, iz 50-ih let prejšnjega stoletja. Češ, da lahko nadomestimo izgube drug drugega. V moji državi bi lahko to eh, vplivalo na našo eh, davčno osnovo. Eh, tam do ene tretjine in sam bi rad vedel, eh, moji eh, voljivci bi radi vedeli, kdo bo eh, nadomestil eh, vso to izgubo, če nam bo na koncu zmanjkalo veliko denarja, naprimer 2 milijardi. Tiste države, ki imajo ogromne uh, denarne tokove, uh, bodo utrpele tudi ogromne izgube oziroma razlike bodo ogromne. V naših predlogih eh, spremembe In eh, rad bi čestital gospodu Ferberju in drugim, eh, ki so poskušali eh, v teh predlogih sprememb najti čim več dobrih rešitev. Poskušali smo pristopiti realno. Naša gospodarstva so potrebna poštene, pregledne obravnave in s tem bomo zagotovili enake pogoje za vse. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Prvonš Beres. Dvukuži. Najlepša hvala. Nisem želela sodelovati v tej razpravi, ampak eh, s tem, ko sem poslušala gospoda Hejsa, eh, sem si premislila. Sama ne podpiram eh, nekdanjega sovjetskega modela, ne podpiram niti popolnoma liberalne konkurence. Ampak v tej razpravi bi vseeno rada izpostavila osnovno načelo rimske pogodbe, o katerem govorijo tudi gospod Hayes in uh, drugi predstavniki ALS. Predvsej šokirana sem, ko slišim uh, nekatere v tej dvorani. Ne vem več, kdaj smo pred uh, kodeksom ravnanja vzpostavili uh, delovno skupino gospe Primarolo, zato da bi ta definirala uh, 呃to eh, e, eh, okolje proste e, trgovine brez e, ovir. Na to načelo smo očitno popolnoma pozabili. Mislim, da si morajo nekateri naliti čistega vina in priznati, da to načelo obstaja. Nismo sedaj naenkrat včeraj ali pa predvčerajšnjem uh, izumili te uh, mehanizme uh, Eh, ki so jih novinari v rajskih dokumentih uh, sedaj izpostavili. Že pri panamskih dokumentih smo v naši skupini predlagali marsikaj in eh, prva stvar je, da potrebujemo to uh, davčno osnovo, konsolidirano davčno osnovo. In šokirana sem, ko slišim, da uh, Eh, vse velike države nimajo uh, strategije uh, rasti, ki bi bile povezane, uh, ki bi bila povezana uh, z notranjim trgom. Poznam države, ki imajo velike uh, trge, pa vseeno uh, v svoji strategiji izvažajo, na to se osredotočajo in ne smemo sedaj uh, izumljati dejstev lahko rečemo, da smo za uh, fiskalno konkurenčnost, ampak eh, odgovoriti moramo tudi na vprašanje, zakaj so. Uh, bili v tisti državi, naprimer, določene davčne stopne, ki so najnižje v uh, Evropi. Zato in pošteni moramo biti, uh, da bi privabili tiste, ki se sedaj skrivajo v panamskih dokumentih. Naprimer, takšno podjetje je bilo podjetje Apple, našli smo ga v panamskih dokumentih in uh, skrbi me, da države članice. zagovarjajo uh, lastne interese, no seveda je to nekaj normalnega, uh, Ampak potem tukaj v Evropskem parlamentu poslušamo podobne komentarje. Gospod Hökmark je dejal, da če eh, želijo nekatere države plačati več za javne storitve, to lahko naredijo in eh, da bodo eh, lahko na lasne načine privabljale tuji kapital. Prav, to je res. Ampak nekatere države ne morejo financirati javnih storitev ravno zaradi tega, zaradi te konkurence, zaradi te zelo nizke davčne osnove v nekaterih državah. In upam, da bo komisija na podlagi dveh poročil, ki sta kakovostne narave, sam po mojem mnenju, eh, naredila korak naprej. Potrebujemo ofenzivno, ofenziven pristop vizavi sveta. Nasprotnem primeru bomo morali voljivcem povedati, da se v bistvu ni nič zgodilo na kljub vsem tem škandalom, eh, ki so bili razkriti. Ne moremo sedaj dejati, da so razkritja novinarjev eh, razkritja, ki na nas sploh ne vplivajo, na naša stališča sploh ne vplivajo. To me preseneča in eh, šokira. Poštena konkurenčnost med državami članicami prav, to podpiram, ampak na določeni koherentni in pregledni osnovi. In to je ta skupna konsolidirana davčna osnova, ki zagotavlja eh, konkurenco v nekem zdravem, normalnem okolju in upošteva eh, stabilno delovanje sodobne gospodarstva, kar ni trenutna situacija glede na uh, trenutni razvoj dogodkov. Najlepša hvala, nihče drug ni prosil za besedo, tako da lahko sedaj besedo predamo predstavnikom komisije. Valer Multahije, direktor pri generalnem, eh, generalnem direktoratu Taksot. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci in poslanke. Z veseljem eh, bom še sam nekaj povedal o zvezi. Eh, s to razpravo o CCTB in CCTB. Eh, nočem seveda posegati v vaše delo, ampak eh, rad bi se vam zahvalil za kakovostne eh, predloge do sedaj. In to je pokazala tudi današnja razprava. Prvo kot prvo, podpiramo eh, ideja obih poročevalcev, da se eh, oba dosjeja obravnavate istočasno. Umik predloga iz leta 2011 eh, ni prišel iz našega eh, srca, ampak je bila to razumna odločitev glede na to, kaj se je dogajalo v svetu, glede na to, da države niso želele podpreti tistega takratnega predloga strinjamo se, da je konsolidacija tista faza, ki je izjemno eh, pomembna in eh, ki jo je treba čim prej začeti izvajati po definiciji eh, skupne osnove. Naj se navežem še na določene elemente, ki smo jih slišali tekom razprave. Konsolidacija je tista, ki Eh, zagotavlja kar največ eh, napredka pri dveh ciljih in to eh, je boj proti fiskalni optimizaciji, pa tudi cilj zagotavljanja bolj preglednega okolja za delovanje podjetij. S konsolidacijo bomo največ pridobili, s tem bomo znižali stroške za podjetja, ki se jim ne bo treba soočiti z 28 različnimi davčnimi sistemi. To je izjemno pomembna točka in mislim, da je to tudi tista točka, eh, na kateri temeli vaše eh, delo in eh, pri kateri lahko s predlogi sprememb dosežete kar največ. Dejali ste, da lahko izboljšamo predlog komisije in eh, mislim, da je to eh, resnično mogoče. Rad bi skoristil to priložnost eh, tudi zato, da se zahvalim Polu Tangu in Alanu Lamasuru za njun politični uložek, za to, da sta bila vedno na voljo za izmenjavo mnen. Hvala tuzni, tudi za to, da tesno sodelujeta z nacionalnimi parlamenti. Kot ste nekateri dejali danes popovdan, je to dosje, ki eh, ga je eh, komisija predstavila eh, eh, spoštovanjem do načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Obenem pa je seveda treba tesno sodelovati z nacionalnimi parlamenti, tako da lahko pojasnimo pristop, pa tudi zberemo njihova mnenja eh, v zvezi z različnimi. Eh, izzivi in eh, vprašanji. To je izjemno pomembno. V okviru dela, ki eh, ste se ga lotili, ste izpostavili več izboljšav. Po našem mnenju eh, greste v pravo smer. Gre naprimer za svežen za digitalno gospodarstvo oziroma za digitalizacijo našega gospodarstva. To je eh, element, eh, ki smo ga izpostavili tudi v sporočilu eh, z dne 20. septembra. Mislim, da to ni nič novega za nikogar. Z vidika komisije je to strukturni element, s katerim bomo lahko rešili vprašanje digitalizacije gospodarstva in to je ta CCCTB izboljšave, kar se tiče uh, definicije uh, stalnega domicila, kar se tiče uh, digitalne prisotnosti in tako naprej, kar se tiče uh, različnih uh, faktorjev, kar se tiče uh, formule porazdelitve, uh, konsolidirane osnove, vse to uh, z zanimanjem spremljamo in beremo. Marsikaj smo slišali tudi v zvezi uh, s pragovi, uh, v zvezi z odbitki za določene eh, stroške, naprimer za eh, raziskave in razvoj eh, ter za izgube. Vsem tem se moramo še pogovarjati in najti je treba dogovor med različnimi skupinami. So pa to elementi, ki so nujni za uspeh, če želimo pravilno definirati osnovo. To, kar šteje, so odločitve od sedaj naprej. Seveda čakamo na uh, končni poročili Evropskega parlamenta, ampak to je potem uh, besedilo, ki ga bo bral svet. Potrebujemo uh, nek razumen skupek. Uh, idej in predlogov za to, da bi eh, lahko končno naredili korak naprej pri tem dosegu. V okviru eh, sveta, eh, skupaj z estonskim predsedstvom ter eh, bolgarskim predsedstvom v eh, prihodnosti, si bomo prizadevali za stabilizacijo eh, davčne osnove. To je tisti predpogoj, če si želimo na to. Eh, ustrezne razprave z državami članicami v zvezi z učinkom te davčne osnove na uh, njihove davčne dohodke. To je izjemno pomembno sodelovanje. Uh, na ta način bomo, naprimer, uh, eh, bomo namreč lahko pravilno analizirali uh, te odločitve in ugotovili, če je treba ponovno analizirati tudi uh, formulo za izračun uh, davčne osnove. Uh, na to še določitev eh, davčnih stopenj. Mislim, da je stališče eh, komisije eh, zelo jasno, jasno bilo opisano že v sporočilu iz leta 2015. Prizadevamo si za davčno konkurenčnost, ki je zdrava in pregledna znotraj notranjega trga, zato si prizadevamo za več preglednosti in zato nikoli nismo predlagali uskladitve stopenj Eh, davka eh, na dohodek od pravnih eh, oseb. Prizadevamo si za zdravo konkurenčnost na osnovi usklajene davčne osnove, davčne stopnje pa bodo države članice same določile. Nočemo na desetine različnih fiskalnih niš znotraj 28 različnih davčnih sistemov. In ravno to je pristop, na katerem smo eh, gradili ta eh, predlog. Hvala za to bogato razpravo. Eh, z veseljem pa čakamo tudi na finalizacijo vašega dela. To je seveda zgolj začetek nadaljevanja našega sodelovanja, tudi na to v sodelovanju s svetom. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Evropska komisija, sedaj pa še oba poročevalca. Najprej Paul, najprej Alan, kako želite. Paul, izvoli. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem sodelujočim v tej razpravi za vaše prispevke. Naj popravim uh, tole napako. Ne prihajam iz majhne uh, Eh, države. Nizozemska je ogromna država, kar se tiče izogibanja davkom. Luksemburg in Nizozemska uh, imata več tujih naložb kot uh, eh, ZDA. Irska pa uh, ima več teh tujih naložb kot Francija in Nemčija. In kaj je to? Dokumenti, papir, birokracija to je davčno načrtovanje. To nima nobene zveze z dejansko realno gospodarsko dejavnostjo. Seveda, to je moje tolmačenje, seveda. Ampak eh, želite biti pošteni in pregledni in to sem želel povedati na pošten in pregleden način. To, kar se dogaja, to, kar počnejo majhne države, eh, je vstop v druge države in eh, kraja davkoplačevalcev. To je piratstvo. Mislil sem, da piratstva že stoletji, eh, stoletja ni več, ampak eh, gledajte, tako pač je. Tega ne moremo prepustiti državam članicam, ker bo tega piratstva še več. Kje je ta suverenost? Ko pa nobena država ne izbere više davčne stopnje, izbirajo samo niže davčne stopnje. Kje je to suverenost? In To je razprava, ki mora teči. Pričakujem, da bodo večje države prevzele uh, vodenje, reševanje tega dosjeja in naredile konec piratstvu. Drugače nikoli ne bomo ustavili Irske, nikoli ne bomo ustavili Nizozemske. Odzvati se je treba tudi na trenutno situacijo. Kot je dejal predsednik z nasmeškom na ustih, uh, trenutna situacija ni optimalna. Vse te države niso uspele obdavčiti digitalnih platform. Facebook in Google plačujeta izjemno nizke eh, davke. Davkoplačevalci so izgubili 5 milijard zahvaljujoč eh, piratom v eh, Evropske unije. Ne recite potem, da moramo to rešiti znotraj OECD-a. Sam bi z veseljem videl OECD, ki pripravi mednarodno rešitev, ampak prva akcijska točka eh, znotraj BEPS ni bila akcijska točka, bila je neakcijska točka. Zato, ker se Evropska unija in ZDA nista eh, mogli zediniti, kar se tiče obdavčevanja digitalne platforme. In OECD pričakuje od Evrope, da prevzame vajeti, drugače ne bomo razrešili te situacije obdavčiti je treba Google in Facebook in sam se sprašujem, kako to narediti, če rešitev ne bo evropska. Druga težava je ta, da uh, od davčne konkurenčnosti največ pridobijo velika podjetja in multinacionalke, ne pa MSP in mala podjetja. To pomeni, da so pogoji za podjetja različni, drugačni, neenaki. To pomeni, da manjša podjetja plačujejo 30 odstotkov uh, več kot velika podjetja. In to ni pošteno, to niso enaki pogoji, ki si jih želimo v eh, Evropski uniji, kar se tiče davčne konkurenčnosti. Strinjam se, da moramo obdavčiti digitalno gospodarstvo, potrebujemo čim več različnih idej, mislim, da je to zelo pereča tema. Davek na promet. Eh, ne vem, po mojem mnenju to ni popolnoma dobra rešitev. Bruno Lemer je predlagal nekaj v, tem, nekaj v te smeri, ampak mislim, da bi morali začeti eh, s CCCTB za digitalne platforme. Predlog sprejembe 187 eh, se nanaša na to in to je instrument, s katerim bomo lahko obdavčili Google, Facebook in Apple. Strinjam se z Evo Žoli. Če si želimo takšne rešitve, potem moramo razmišljati o ukrepljenem sodelovanju, če drugače ne bo šlo. Ne moremo sedeti križem rok, na to si, more, eh, si mora manjša skupina držav eh, prizadevati za rešitev eh, in poskušati določiti mednarodne standarde za sodobne in poštene davčne sisteme. Lamasur. Najlepša hvala, gospod poročevalec Alan Lamasur. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala kolegom in kolegicam za eh, mnenja, predloge spremembe, kritiko, prijazne besede in tako naprej. Hvala tudi gospodu Vutaljeju. Strinjam se z njim, ta razprava je potekala na zelo visoki eh, ravni, eh, na to zelo pomembno temo. Eh, po teh eh, zelo dinamičnih besedah, energetičnih besedah eh, poročevalca Pola Tanga, bi rad sam ustrajal pri treh točkah. No, november se je dobro začel. Markus Ferber je bil tisti, ki je predlagal tesno sodelovanje z OECD-em. In eh, to je pomembno, če si želimo inovativnih eh, rešitev, kot je naprimer obravnava eh, digitalnih platform. Tako kot je dejal Pol, je OECD postopal izjemno previdno. Noče prevzeti pobude. In če prevzamemo pobudo mi na realističen, dobro, premišljen uh, način, potem bo to uh, eh, referenčna točka za OECD. Pod uh, nemškim predsedstvom G20 je G20 od OECD zahteval, da pripravi predloge o digitalnem gospodarstvu in na to je Evropski svet isto zahteval od Evropske komisije in ti dve instituciji bosta eh, spomladi predstavili predloge in če v tem trenutku Evropski parlament sam na mizo da predlog, ki eh, deluje, ki je delujoč, bo to eh, dober korak naprej. Na vkljub temu, da nimamo pravnih možnosti, bomo odigrali pomembno vlogo v tej razpravi. Drugi komentar se nanaša na minimalno stopnjo. ta razprava eh, kaže na tiste racionalne razlike med levico in eh, desnico. Eh, svet nikoli ne bo podprl uskladitve davčnih stopen. To gre predaleč, kar se tiče pristojnosti Evropske unije in držav članic. Davčna vprašanja so pač v pristojnosti držav članic. In mislim, da obstajajo dobri razlogi za uskladitev davčne osnove pravno gledano, pa ne moremo iti onkraj tega osebno eh, menim. Kar se tiče davčnih stopenj, pa takole. Obstajata dva koncepta eh, minimalne stopnje. Eh, politični, naprimer 18 odstotna ali pa 20 odstotna stopnja, to je politična odločitev. To ni moja politična odločitev, odločitev moje politične skupine, ampak ponoma razumem, da je to politična odločitev oziroma stališče drugih kolegov drugih skupin. In na to imamo tehnični koncept. Če rečemo, da ni minimu, minimuma, uh, pa ena država naprimer izbere ena in uh, pol odstotno stopnjo, to pomeni, da minimuma ni. Da tudi uh, davka praktično ni. Želel sem izpostaviti uh, tudi to razsežnost. Še zadnji uh, komentar. Gospod Lunes v imenu IKR, e pa tudi eh, kolega in prijatelj iz ELS eh, e eh, Gunnar Hekmark in pa Brian Hayes sta o tem govorila v tej na elektreni razpravi in to je temeljno vprašanje legitimnosti ukrepanja na ravni Evropske unije pri reševanju vprašanja davka na dohodke pravnih oseb. Vsakič, ko nekdo začne govoriti o uh, majhnih državah, se sam vprašam, uh, kam pes taco moli. In ko nekdo reče, da ima majhna država zgolj majhen trg, uh, in da mora zato najti nek način, da preživi, glede na to, da nima eh, veliko potrošnikov. No, majhna država ima isti eh, trg kot druge države Evropske unije, 500 milijonov prebivalcev. Neka država, ki ima 400 tisoč prebivalcev, eh, ima na voljo trg 500 milijonov prebivalcev. lahko se eh, dan in noč eh, pogovarjamo o teh eh, zadevah. Mislim, da smo lahko ponosni na to, da imamo velike države in majhne države, države z veliko prebivalstva in z malo prebivalstva. Kot je dejal že Jean-Claude Juncker, prav tako z nasmeškom na ustih, obstajata dva tipa držav v Evropski uniji, tiste, ki eh, nas gledajo kot na velike države in tiste, ki nas gledajo kot na majhne države. In tukaj ne moremo narediti kaj eh, dosti. Je pa res, da eh, bomo imeli države, ki bodo izgubile dohodke v davku in države, ki bodo pridobile več dohodkov z naslova davkov. Seveda pa smo pripravljeni na vaše ideje o izboljšavi naših predlogov. Kar se tiče eh, digitalnega gospodarstva, bi se rad dotaknil eh, besed eh, Gunarja Hökmarka, ki je podal nekaj zanimivih komentarjev. Estonsko predsedstvo je zahtevalo uh, nove predloge. Spolom sva obiskala uh, Talin in ko sva se srečala z državnim uh, sekretarjem na začetku uh, poletja, nama je ta dejal, CCC uh, TB, nismo fanatično za, ampak uh, prav. Mi kot Estonija. To smo dali na uh, dnevni red in uh, naš cilj je, da pridemo uh, do nekega uh, sporazuma o uh, načelu. Ampak obdavčanje digitalnega gospodarstva uh, je zelo pomemben cilj. Uh, Estonija je veliko dosegla na tem področju, so na prvem mestu v svetu. In uh, njihove besede so naj navdihnile. Gunnar ima prav, ko pravi, da ne poznamo vseh ekonomskih eh, modelov, ki se bodo uporabljali čez nekaj mesecev, eh, let ali še pozneje v digitalnem gospodarstvu. Razvoj je izjemno hiter na tem področju. Vsa posvetovanja, ki eh, smo jih organizirali, eh, literatura, ki eh, smo jo prebrali, kažejo na to, da obstaja ena stvar, ki je ne moremo kar tako eh, spremeniti in to so osebni podatki. Podatki, ki jih eh, brezplačno dam na voljo eh, Facebooku, eh, lahko romajo kamorkoli v svet, celo v oblak. To je res. Ampak Facebook ne more spremeniti dejstva, da živim v Franciji, v Parizu, v 17. okrožju. In tega se ne da kar tako spremeniti. Na to še uh, argument na temo eh, načela subsidijarnosti, čež da je eh, vprašanje davkov v pristojnosti držav članic. Mislim, da obstaja razlika med porazdelitvijo pristojnosti in eh, subsidijarnostjo. Da, res je, obdavčanje je z tega vidika v pristojnosti držav članic in kot sem dejal, sem pripravljen na to spomniti tudi v poročilu, da imamo nekaj predlogov spremembe, ki gredo v to smer in To vedno rečemo, ko se srečamo z nacionalnimi parlamenti. To smo dejali tudi uh, na konferencah, v prestolnicah, kamor uh, smo potovali. To bomo naredili tudi v eh, Sofiji pojutrišnjem. Ampak organizacija okvira notranjega trga je v pristojnosti Evropske unije in pogodba uh, vsebuje dva člena, ki uh, kombinirata ti dve uh, stvari seveda se moramo o tem pogovarjati, ne moremo spremeniti pogodb, ne moremo uh, usklajeno izvajati enotnega uh, trga, ker imamo enotno valuto, enotno zakonodajo, ampak ne enotne uh, davke na dohodke od pravnih oseb. subsidiarnost ne pomeni, da uh, vprašanja rešujemo na najnižji možni ravni. Uh, rešujemo jih na tisti najbolj ustrezni ravni. In če imamo, naprimer, multinacionalke, ki imajo promet, uh, ki je izjemno visok, uh, ki so z tega vidika večje kot nekatere države, dvakrat, trikrat večje, uh, v takšnih primerjih se je bolje pogajati s temi podjetji na evropski ravni, ne pa na eh, ravni posamezne države članice. Seveda ta razprava še vedno teče, danes si ne bomo prišli do dna, je pa treba izpostaviti vse te elemente, če si želimo rešitve, ki jo bodo na, eh, na to lahko podprli tudi v eh, svetu ministrov in to soglasno. Hvala. Hvala lepa hvala poročevalcem, hvala vsem govornikom. Mislim, da smo imeli zelo koristno razpravo, ki je seveda tudi zelo pomembna. Strinjam se z obema poročevalcema. Seveda pa bo odbor moral podati svoje mnenje. Glasovali bomo februarja, datum pa še zaenkrat ni potrjen aprila 2018 naj bi to obravnavali na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Štiri minute prehitevamo. Predlagam, da kar nadaljujemo. Ali je gospod Stolen tukaj? Je. Morda lahko prekinemo kasneje pred glasovanjem, če bo treba. Kijeva.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 So, we move to point nine of the. Prav smo pri deveti točki, obravnavali bomo osnutek poročila in sicer naslov je uskladitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah, uredba BND. Poročevalec sem jaz v imenu predsedstva. Na hitro bom predstavil osnutek poročila, ki sem ga pripravil. Kakor veste, je Lizbonska pogodba pripravila na upravni kontekst, zato moramo imeti drugačne pristope, zato da dobimo zanesljive podatke, podatke BND. Zato je bilo treba posodobiti prejšnjo uredbo sveta iz leta 2003. Moja ocena predloga komisije je v splošnem pozitivna, kajti namen je okrepiti primerljivost, zanesljivost in celovitost agregata BND. Na tem izračunu temelji dodelitev vlastnih sredstev. Prav tako menim, da je nova pravna podlaga člen 338 pogodbe primerna in upravičena, ne samo zato, ker je prišlo do spremembe, kar zadeva sklep o lastnih virih, ampak tudi zato, ker se podatki BND uporabljajo tudi v druge namene, zato da se ohrani statistična integriteta. Namen predloga je naslednji želimo biti v skladu z cilji iz leta 2011. Navedeni so bili v sporočilu o razvoju metodologije za evropsko statistiko v naslednjem desetletju. Med drugim je to vključevalo tudi koordinacijo statističnih podatkov, prilagajanje novim opredelitvam in računovodskim standardom iz sklepa sveta iz leta 2003 bo pripomoglo k temu, da bodo podatki bolj zanesljivi, ampak predvsem bomo lahko pomagali državam članicam, da predstavijo številke dvakrat na osnovi starega in novega sistema. Veliko je pozitivnih vidikov, zato osnutek poročila vključuje samo 20 predlogov sprememb, večina jih je namenjenih temu, da bi bolje pojasnili namene predloga. Ampak nekateri predlogi sprememb revidirajo delegiranje pristojnosti komisiji. Naprimer, predlog komisije predvideva uporabo izvedbenih ukrepov, jaz pa predlagam, da bi komisiji dali pristojnost, da objavi delegirane akte, kar zadeva vsebino, ne pa strukturo virov in metod, ki se uporabljajo za pridobivanje podatkov v BND. To velja tudi za ukrepe, ki zagotavljajo zanesljivost, celovitost in primerljivost podatkov BND. Prav tako mislim, da je zelo pomembno, da komisija izvaja posvetovanja v pripravljalnem delu, vključno s tehnično ravnjo. Ta posvetovanja morajo teči v skladu z načeli, ki so zabeležena v sporozumu o medinstitucionalnem sodelovanju med institucijami. Zagotoviti je treba, da bodo vsi akteri enakopravno in enakomerno sodelovali, zato zahtevam, da naši strokovnjaki, strokovnjaki v parlamentu dobijo dostop do dokumentov takrat kot vsi ostali, prav tako morajo naši strokovnjaki imeti dostop do srečanj v okviru komisije, ko bodo pripravljali delegirane akte. Hvala lepa za pozornost, seveda pa se že veselim vaših predlogov sprememb. Zdaj pa poročevalec v senci iz vrst ELS, gospod Stolojan. Izvolite, hvala gospod predsednik. Strinjam se z vašo oceno, kar zadeva koristnost predloga komisije. BND ni pomemben samo za izračun lastnih virov v proračunu EU. To je pomemben kazalnik tudi iz številnih drugih razlogov. Naprimer, kar zadeva različne politike na ravni Unije, ali držav članic. Uredbo je treba posodobiti na osnovi argumentov, ki ste jih predstavili vi, gospod predsednik. V svojem poročilu predlagate nekaj predlogov sprememb in rečem lahko, da je večina predlogov zelo dobrih, vendar pomisleke imamo pri dveh predlogih. Spremembe. Predlog spremembe 9. Tam govorimo o izračunu BND in o treh pristopih gre za način proizvodnje, uporabe in prihodka. Vaš predlog spremembe pa govori o tem, da bi morali poročati samo o enem pristopu. To je omejujoče, kajti običajno potrebujemo vse tri vidike ko govorimo o določitvi BND. Včasih je mogoče tudi primerjati razlike pri izračunih. Upoštevamo lahko eno metodo, potem pa drugo, naprimer pristop proizvodnje, pristop uporabe ali pristop prihodka. Vsi trije pristopi so pomembni. Mislim, da to ne velja samo za države članice, ampak tudi za Evropsko unijo. Te podatke bi bilo dobro poznati. Seveda, zelo pomembno je vedeti, kakšno je mnenje komisije v zvezi s tem in tudi mnenje Eurostata bo zanimivo slišati. pa še en predlog je v tem poročilu. Gre za zavrnitev predloga komisije in sicer gre za predlog spremembe 14. Predlog komisije je, da bi komisija v tesnem sodelovanju s strokovno skupino iz člena 4 pripravila smernice glede seznama, da se omogočijo primerljive analize skladnosti. te smernice bi bile koristne, zato da bi države članice vedele, kakšne postopke uporabljajo pri določitvi BND. Na zasedenih poročevalcev v senci lahko govorimo podrobneje o tem, zakaj predlagate, da bi ta predlog črtali. Dobro. Sicer pa, kako sem povedal na začetku, se strinjam z vašim stališčem, strinjam se tudi z zamislijo o delegiranih aktih, da bi uporabili delegirane akte, torej namesto izvedbenih aktov. Po mojem mnenju to poročilo ne bo predstavljalo prevelikih težav v odboru. Hvala. Hvala lepa, podal bom komentarje, ampak eh, izbris je povezan z tehničnim vidikom, kajti če govorimo o delegiranih aktih, potem te smernice niso potrebne. Dobro, EKR, er, gospod Zile mi je sporočil, da ni prisoten, ampak poslal je pisen prispevek, ki ga bom prebral. bomo preskočili opravičilo in zahvale. BND je pomembno merilo, zato ker služi kot osnova za izračun lastnih sredstev, zato je zelo pomembno, da so statistični podatki zanesljivi in primerljivi. Med državami članicami to mora odražiti nove računovodske standarde, tudi kar zadeva datume posredovanja podatkov. Potrebna je zanesljivost in primerljivost med podatki, ampak nacionalne specifičnosti so še vedno prisotne, zato popolno primerljivost ni mogoča. Gospod Zile meni, da bi bilo treba vključiti nacionalne strokovnjake. To bo zagotovilo spoštovanje načela subsidiarnosti in tudi doseganje boljših rezultatov. Države morajo bolje sodelovati, prav tako je treba bolje izvajati nadzor. To pomeni, da bomo v kontekstu proračuna EU poskrbeli, da se bodo prispevki ustrezno izračunali, zato da nobena država ne plačuje več, kot bi morala. Poročevalec v senci iz EKR se že veseli nadaljnega dela. Hvala, gospod Zile. Poročevalca v senci iz alde ni, tudi gue ni prisoten, v bistvu ni prisoten nihče drug. Zato lahko damo komisiji oziroma Eurostatu besedo. Silke Stapel Weber, direktorica, odgovorna za ta dosje, dobi besedo. Izvolite, gospod predsednik, poslanke in poslanci, hvala lepa, da ste me povabili na to sejo, kar zadeva predlog komisije o novi uredbi BND. Še posebej se želim zahvaliti gospodu Gualtieriju za osnutek poročila. Revidirati je treba pravni okvir BND in sicer iz treh razlogov. Prvič, začetek veljavnosti novega priročnika e ESA 2010. Drugič, BND mora biti primerljiv, zato morajo vsi spoštovati enake opredelitve in pravila glede računovodenja. In še tretjič, to je pomembno za države članice, zelo pomembno je, da ti predlogi zmanjšujejo obremenitev ponudnikov podatkov kaj ti harmonizirajo roke za uložitev podatkov. Konec septembra, vsako leto je zdaj rok. Gospod Golter je izpostavil ključno spremembo in sicer gre za spremembo pravne podlage, na osnovi katere delamo. To je člen 338 razloge je navedel poročevalec. To je zelo pomembno za nas. Kaj te izračun podatkov BND za lastne vire bo zdaj v skladu z evropskimi statističnimi smernicami in tudi v zvezi z zahtevami glede kakovosti. Kar zadeva vsebino, predlagana uredba je zelo podobna tej, ki velja trenutno ti predlogi so tehnične narave, nekaj pa je določb, ki komisiji dajo mandat, da zagotavlja harmonizirano izvajanje predlagane uredbe. Komisija se veseli razprav, vključno z razpravami o komitologiji. Še en pomemben vidik je arhitektura modela lastnih virov na osnovi BND. Vse države članice si želijo, da bi bili statistični podatki BND primerljivi, zato da bo vsak uplačal pošteni delež. V tem kontekstu je zelo pomembno zagotoviti izvedbene ukrepe, da ta cilj tudi dosežemo, tudi če to zahteva dodatni napor strani ponudnikov podatkov. Če sklenem, pozdravljamo podporo predsednika Goldierja za prožnost komisije pri izvajanju te uredbe in ta dosje bomo spremljali tudi v pogajanjih. V primeru inventorija to ni tako nujno, kajti o tem bi morali odločiti poklicni statistiki v okviru delegiranih aktov. Gospod predsednik, če imate še kakšno vprašanje, smo vam seveda na voljo in v zvezi s tem želim odgovoriti na vprašanje v zvezi z predlogom spremembe 9. Sami bi težko bolje povedali, kot ste povedali vi, mislim, da potrebujemo vse tri pristope in to ni dodatno breme za države članice, kaj te večina držav članic že tako ali tako uporablja vse tri pristope, prav zaradi razlogov, ki jih je izpostavil gospod Stolojan. Gre za primerjanje, usklajevanje in pripravo BDP-ja in BND-ja, ki je najbližje resnici. Države članice že to tako ali tako počnejo, torej sami pa si še vedno želimo dobivati torej, rezultate vseh treh pristopov, zato da lahko tudi sami preverimo rezultate. Hvala. Hvala, hvala kolegicam in kolegom, ki so se oglasili v okviru te razprave. Seveda bom vse predloge sprememb natančno preučil. hvala za ta občutek konvergence na filozofski ravni, kar zadeva celoten predlog. Zanimivo pa je vprašanje glede delegiranih in izvedbenih aktov seveda bomo upoštevali vaše prispevke, kar zadeva komentarje gospoda Stolojana. Mislim, da velikih razlik, kar zadeva vsebino, ni. Po mojem mnenju gre samo za tehnične razlike. Pripravljen pa sem govoriti o tem, kako bi lahko to premustili. Pri devetem predlogu spremembe ni bil namen ta, da bi imeli samo en pristop da so drugi torej, prepovedani. Ne. Tudi izvirno besedilo ni popolno. Navedeno je, da se njegove komponente lahko predložijo v skladu s tremi pristopi. To ni popolnoma jasno. Zato glede vsebine ne vidim nekih razlik, ampak zadevo sem želel vseeno pojasniti. Pripravljen pa sem seveda najti primerno ubeseditev. Vprašanje je, ali bomo imeli obvezo glede vseh treh, ali pa bomo imeli vsaj enega, ki je obvezen. Možni pa so tudi drugi. Mislim, da lahko v zvezi s tem še delamo in po mojem mnenju bi zadeve res lahko izboljšali. Kar zadeva 14, to bom še enkrat preveril, gre samo za posledico spremembe glede pristojnosti, ki so podeljene komisiji v zvezi z izvedbenimi in delegiranimi akti. Bomo videli, ali lahko ostanemo pri črtanju ali pa je treba to omeniti kje druge, ampak kar zdeva vsebino razlik ni. Ne želimo pa izbrisati, popisa. Želimo spremeniti le pristojnosti. Hvala lepa, veselim se že nadaljnih predlogov sprememb. Rok za uložitev le teh je 22. november, 11. januarja jih bomo obravnavali, glasovali bomo pa v odboru Ekon. In sicer 24. januarja ali 24. februarja. Namen pa je, da bi potem šli takoj na trialog, zato da to potem zaključimo čim prej, morda že marca. Mislim, da ta trialog ne bi smel biti predolg. Upajmo, seveda. Dobro, hvala lepa vam vsem, hvala predstavnikom Eurostata iz komisije. Zdaj bomo prekinili, kajti glasovanje je predvideno za 5 in 55. Prekinjamo torej in glasovati bomo začeli 5 pred 6.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

Ah.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

Dear colleagues, we can start our voting session. Kolegice in kolegi, lahko začnemo. Kot običajno bomo začeli s preizkusom. Glasujemo. We are ready to vote. No, it's not open. It is open. Yes. <laughs>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 poročilu Martuscello, vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi, kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 52 pravi predsednik, 53 se popravljam. Okay, so, okay, then let me follow the right one. I don't know, my group, my voting list. So, 50, 53 in favor. 53 za. Aha, pravijo mi, da moj glasovalni seznam ni v redu. To pravi moj sekretarjat.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 53. Glasujemo. Vote is closed. Is rejected. Zavrnjeno. 54. Kdo je za? Proti. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 55, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 52, 16 in 17 so brezpredmetni, zdaj pa predlog spremembe. 56. Glasujemo. Kdo je za, proti, to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine. 57. Kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58, do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 59, do je za, proti. Preverjamo 59. A socialisti ste proti, zavrnjeno. Nisem dobro, dobro videl. 59 je zavrnjen, 60 kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 61 kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 62 kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 63 kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 64 kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 66 kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno 67, to je za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis C, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 78, kdo je za, proti, preverjamo 78. Now, it makes sense to put to the vote lahko glasujemo. Glasujemo torej. Še dva. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 79. Kdo je za proti vzdržanje? Zavrnjeno. Predlog spremembe 80. Kdo je za proti vzdržanje? Preverjamo 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 81. In favor. Kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 81. 22 proti 20 za 82, do je za proti vzdržani sprejeto, 83, do je za proti vzdržani sprejeto, 84, do je za proti vzdržani, to bomo preverili, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Izenačeno. Zavrnjeno. predlog spremembe. 28, kdo je za? Proti, to bomo preverili. Glasujemo. Zanimiva konstelacija med skupinami, konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 1, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, 29, kdo je za, proti. Bomo preverili, mislim, da je zavrnjeno. Preverimo 29. Konec glasovanja, zavrnjeno. 30 do je za, proti. Prav, preverjamo. Predlog spremembe 30 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32, ustrezni del, kdo je za, proti, to bomo preverili, 32 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 35, kdo je za, proti, vzdržani mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 37, kdo je za, proti, vzdržani to bomo preverili. Mislim, da je zavrnjeno, ampak vseeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 38, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu komisije z izglasovanimi spremembami poimensko. Glasujemo. Still one collect to vote. Še nekdo mora glasovati. Ne, v redu, konec glasovanja. 39 za, nekdo je bil proti in dva vzdržana čestitke poročevalcu. Zdaj pa. Nadaljujemo. Gre za mnenje Eva Žoli, boj proti pranju denarja s kazensko-pravnimi sredstvi. Gre za postopek po členu 53 plus. Predlog spremembe 21 za proti vzdržanje zavrnjeno, predlog spremembe 23 za proti vzdržanje. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili, glasujemo. Vote is 3-0. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 je brez predmeta in 24 do je za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. 24 torej. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za 19 proti. Kompromis A, kdo je za proti vzdržani sprejeto, predlog sprememb 31, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno 32. Torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis B. Kdo je za, proti, vzdržani? zdaj pa 37, 36 je brezpredmeten. 37, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 38 je brezpredmeten. 39, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 40, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 je brezpredmeten. 42 do je za, proti vzdržani sprejeto, 43 do je za, proti vzdržani sprejeto, 44 do je za, proti vzdržani sprejeto, 46 do je za, proti vzdržani sprejeto, 47 do je za, proti vzdržani sprejeto, 48 do je za, proti vzdržani sprejeto, 49 do je za, proti vzdržani sprejeto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 64 za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, kompromis E za proti vzdržani sprejeto. 4 za proti, bomo to preverili elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. 21 proti 21, zavrnjeno. 5 za, proti. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 7 za. Vrnjeno, sedem za proti. Bomo to preverili elektronsko. Predlog so nebe 7. Konec glasovanja. Z enim glasom za sprejeto. 8 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9 za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo to preverili. Lahko glasujete. Ja, zanimive kombinacije. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10 za, proti. Bomo to preverili elektronsko, zavrnjeno. Vote is closed. Rejected. 11. Zavrnjeno. 11. Za. Glasujemo o 11. Proti. 11 vzdržani zavrnjeno, 12 za proti. Bomo to preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis F za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 15 za, proti, bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis G za proti vzdržanje sprejeto pravilo spremembe 19 za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o tako spremenjenem predlogu komisije in sicer poimensko lahko glasujete. I, eh, I think you have to wait, otherwise. ja, mislim, da moramo počakati konec glasovanja. 41 za, nič proti, dva vzdržana, čestitamo poročevalcu. Tako končali smo z glasovanjem. Naslednji, naslednja seja bo potekala v četrtek 9. novembra ob 9. uri zjutraj. Yeah.